Hvala lepa, gospa Krecu. Sedaj pa prvi krok vprašanja in odgovorov. Najprej gospod Van Nistelrooy. Eh, pozdravljeni. Pozdravljeni v imenu članov odbora ELS, pozdravljeni v svetu kohezije in regionalnega razvoja. To je za vas nekaj posebno novega. Izvedli smo reforme uredb, govorili ste o 325 milijardah evri naložb. Dobro, zaenkrat vse v redu, ampak eh, vrzeli med zavezami in plačili so vedno večje. Zaradi tega se pojavljajo težave z likvidnostjo. Za realizirane projekte, za prejemnike v Evropski uniji je znesek znašal 23,4 milijarde na področju kohezije in sedaj je verjetno že večji. Zanima me, kako bo kandidatka za komisarko in celotna komisija rešila ta problem. Prejemniki vam na vse zadnje morajo zaupati. Zaupati mora Evropski uniji, da bo izpolnjevala svoje obveznosti. To na vse zadnje spada tudi pod naše moralne vrednote. Hvala lepa. Čestitam za vse, kar ste storili v parlamentu zaenkrat. Že zelo dolgo ste član tega odbora in uh, pomembno prispevate k delu v Evropski uniji. Prav imate, to je zelo velik problem. Zadeva nas v veliki meri. To ustvarja probleme na terenu za prejemnike, In 23,4 eh, milijarde evrov imamo neplačanih obveznosti in do konca leta ne bi se to povečalo. Ampak, kakor veste, če me potrdite, bom delala v okviru proračunskih omejitev, ki sta jih zastavila parlament in svet. Opozarjam pa vas, da bom na to opozorila v kolegijo komisije, kajte po mojem mnenju ne potrebujemo samo programov dobre kakovosti, ampak eh, se moramo zavezati tudi temu, da bomo te naložbe dejansko financirali. Govorila bom z komisarko za proračun in tudi z podpredsedniki, ki so odgovorni za ta problem. Vendar, kolikor vem, bi zadevo lahko nekoliko omilili, če bi vi podprli predlog eh, rebalansa proračuna za leto 2014 in osnutek proračuna za leto 2015. Mislim, da je čas, da ustavimo ta začarni krok neplačanih računov. Nujno je, da najdemo rešitev in da se izognemo sistematičnim zamudam pri plačilih in da zagotovimo izvajanje programov. Ampak, kakor sem dejala, prva stvar, ki jo želim povedati kolegicam in kolegom, je, da ne smemo ogroziti naložb v inovacije, energijo in uh, izobraževanje ter boj proti revščini in socialni izključenosti. V trenutnem proračunu se moramo s tem ukvarjati in najti moramo rešitev za neplačene račune. Hvala. Hvala lepa. Zelo sem vesel, da se zavedate tega problema, ki vas čaka v prihodnih letih. Govorite o začaranem krogu. Ampak redno bi morali prihajati v ta odbor. GD regijo v preteklosti nam ni vedno informacije. Informacije smo dobili prepozno in informacije je bilo premalo. To je treba spremeniti, drugače ne bomo mogli delati in mi ne bomo mogli izvajati svojih nalog. Ali nam lahko sedaj jasno zagotovite, da boste odboru zagotovili vse potrebne informacije? Ali ste lahko popolnoma jasni in poveste, da se boste vključevali razprav v tem odboru, zato da se bo nekaj spremenilo? Ne gre le za odbor za proračun, ki ocenjuje naše delo. Moji voljivci me sprašujejo o našem delu. Lepo prosim, ali se lahko k temu zavežete? Osem let sem bila evropska poslanka in uh, vsa ta leta sem z druge strani mize ponavljala enako, kot sedaj govorite vi. Sama se ne bom spremenila čez noč, zato mislim, da je zelo pomembno, da imamo izmenjavo informacij in da najdemo rešitev skupaj kakor sem rekla, to ni problem, ki zadeva samo regionalno politiko, gre za celoten proračun. To oblikuje zelo veliko težav na terenu. Ne vem, kako lahko od držav članic zahtevamo, da v roku 60 ali 90 dni plačajo svoje račune, mi pa ne plačamo svojih obveznosti. To je nekaj zelo pomembnega in na to bom upozorila v kolegiju komisarja. Hvala. Hvala, gospod Krecu. Sedaj pa gospod Andreja Kocolino. Hvala lepa. Najprej lepo pozdravljeni. Želim vam seveda veliko uspeha pri delu. Tako jaz, kot tudi ostali v skupini SD, poznamo tvojo ustrajnost, ki si jo izrazila kot poslanka Korina Tusem. Za teboj sedim. Bi ti pa rad izpostavil problem, ki izhaja iz sporazumov med komisijo in državami članicami. Mesta so namreč tam omenjena zgolj kot struktura, kateri končno namenjamo finančna sredstva, niso pa mesta dovolj vključena v samo programsko načrtovanje. Zato me zanima, ali boš v prihodnih mesecih v komisiji kaj storila za to, da bi poenostavila upravljanje na tem področju, da bi države članice opozorila na to, da morajo več pozornosti posvetiti mestom, ki so glavni akterji v kohezijski politiki, ki jo bomo izvajali v naslednjih letih. Predvsem pa, da bi tudi mesta bolj neposredno sodelovala pri delu. Mislim, da bi morali skleniti partnerstva o sodelovanju, ki bodo kakovostna. Mesta bi res morala biti bolj vključena v naslednjo programsko obdobje, zlasti, ko gre za upravljanje sredstv, ki so namenjena občinam in mestom. Hvala, gospod Krecu. Mulțumesc foarte mult. Hvala lepa. Hvala gospodu Kotulinu. To je moj nekdani kolega iz vrst socialdemokratov. Hvala za njegovo vprašanje. Vem, da se zauzemate za spodbujanje mest in za spodbujanje vloge mest. To je vprašanje, ki se mu res moramo posvetiti, kajti mesta pripadajo regijam in v mestih živi 60 odstotkov prebivalstva. Videli bomo, kako je z izvajanjem načela partnerstva. Z novo uredbo je pač tako, da ste odločili, da je treba vsak program pripraviti v posameznem procesu. Tam sodelujejo lokalne, regionalne in evropska raven, sodeluje tudi civilna družba in tako naprej. To je zelo pomembno načelo in eh, dobro vem, spomnim se namreč razprav v odboru, da nismo želeli, da bi to bila samo lepa črka na papirju. Ne, želimo si, da bi prejemniki naložb res bili tisti, ki si to zaslužijo in da bi lahko sodelovali pri procesu oblikovanja pro programov. Kar se deva postopek. Dobro veste, da je nova uredba zagotovila nove pomembne korake. Imamo skupna pravila, obstajajo možnosti za poenostavitev in Izkoristiti moramo to, kar imenujemo elektronska kohezija. Vendar obstajajo tudi druge možnosti. Obstajajo pravila, ki jih je treba poenostaviti na ravni držav članic. Določene države članice zahtevajo 40 podpisov za to, da dobijo priglasitev za naložbo. Tega evropska zakonodaja ne zahteva. Zato mislim, da moramo najti neko ravnotežje med poenostavitvijo in ustreznim nadzorom. Naslednje sem že povedala pri svojih uvodnih izjavah, namreč ne smemo popuščati, strogi moramo biti pri rednosti uh, in kontroli teh uh, finančnih izdatkov. Dodatno vprašanje. Hvala lepa. Mislim, da bi se morali skupaj zauzeti za to vprašanje. V prihodnih mesecih bi morali tudi skupaj z državami članicami preveriti, kaj se dogaja s temi partnerskimi sporazumi, če so skladni s cili, ki smo si jih zadali na evropski ravni. Morda bi se lahko vrnili nazaj na to vprašanje v okviru komisije in še enkrat razmislijo o teh partnerskih sporazumih. Gospod Krecu. Vedno bom z velikim veseljem obiskala odbor regij. 16 partnerskih sporazumov je bilo že sklenjenih, če zadeve prav razumem, kako je rekel komisar Han, želi skleniti vse partnerske sporazume do konca oktobra. To bo potem naša naloga. Na to pa bomo govorili o operativnih programih in v teh programih bomo v praksi izvajali tisto, kar je zapisano v sporozumih za partnerstvo. Hvala lepa, sedaj pa gospod Tomas Poreba. Uh, like to... Hvala lepa. Zastaviti želim vprašanje v imenu skupine EKR. Najprej me zanima kaj menite o tem, da bi oblikovali makroregijsko strategijo za Karpate, to je ena najrevnejših regij v Evropski uniji? Ali menite, da si ljudje na Karpatih zaslužijo poseben dosije v programih Evropske unije in zanima me, ali boste to podprli kot naša nova komisarka? Um, makroregijone so uh, instrument. Makroregije, to je teritorijalni instrument. Ta instrument se je izkazal kot zelo učinkovit. Zaenkrat imamo dve makroregiji, ki sta uspešni, ki dobro delujeta, to je Severno morje in Podonave. Začeli bomo tudi z makroregijama Jadransko morje in Jonsko morje. Makroregija Karpatov tukaj vam eh, lahko zagotovim, da mi je to blizu srca in tudi sami pripadamo tej regiji, ampak eh, prav gotovo veste, da je pri načelu makroregiji v prvi vrsti to posledica pobude držav članic. Makroregije so zelo pomembne, kajti mobilizirajo Države članice, države članice se soočijo z enakimi izzivi in potem sodelujejo v okviru dialoga in uh, imajo tudi skupno politično voljo. Ampak, kakor veste, obstajajo določena pravila in gre za posamezne sklade, institucije in za veljavno zakonodajo. Kar zadeva makroregije, mislim, da morajo države članice prevzeti štafetno palico in podati predlog v okviru sveta. Evropska komisija pa seveda lahko spodbuja celoten proces, podpira države članice, olajša postopek in služi kot neke vrste katalizator. Ne gre sedaj samo za Podonave, Karpate ali Jadransko morje. Če lokalne skupnosti in lokalne skupnosti ne morejo sodelovati, potem ne bomo prišli daleč. Mislim, da je zelo pomembno, da opozorimo na to, da makroregije prinesejo dodano vrednost. Vedno se je izkazalo, da to prinaša dobre rezultate in zelo pomembno je, da si te regije skupaj prizadevajo za to, da bi priložnosti izkoristile v najboljši možni meri. To je del tudi odgovornosti. Torej, sem zato, da bi uvedli čim več makroregij, kajti na ta način se mobilizirajo lokalne skupnosti, države članice in tudi komisija. Komisija bo potem zagotovila ustrezno podporo. Prosim vas, da se držite časa za govor. Dopolnilno vprašanje. Drugo kratko vprašanje. Zanima me, kaj menite, kakšne rešitve bi morali uvesti v Evropski uniji, zato da bi zmanjšali razlike v razvoju med regijami. Kako boste zagotovili, da se bolje izkoristi potencial naših regij? Kako bomo zagotovili gospodarsko rast in oblikovali delovna mesta. To je vseeno glavna naloga vaše politike. Gospod Krecu. Hvala lepa. Manjšanje gospodarskih, socialnih in uh, razvojnih razlik je ključna naloga naše politike. In uh, dejansko smo zavezani temu, da prispevamo k temu cilju, skupaj z državami članicami seveda. Zmanjšati moramo razlike. Pomagati moramo državam članicam, ki so manj razvite. Te države prejmejo 80 odstotkov finančnih sredstev strani komisije. Zato sem v uvodnem govoru že povedala, da tiste države, ki eh, dobijo toliko iz naših skladov, predstavljajo države, ki so najmanj razvite. Zato morajo te države storiti največ za to, da izpolnijo cilje, kako ste povedali sami. Kohezijska politika je nekaj, kar lahko pomaga doseči lažje rezultate in izboljšati moramo življansko kakovost ljudi. Vsaka regija mora čim bolj izkoristiti priložnosti in zagotoviti moramo usklajen razvoj v Evropski uniji. To si želimo doseči vsi. Zato mislim, da je to tudi naša naloga. Držati se moramo pravil in eh, nova uredba, ki jo imamo, nas zavezuje k temu, da se posvečamo prednostnim nalogam. Zagotoviti moramo dobre rezultate in izkoristiti moramo finančne instrumente, ki jih imamo na voljo. Države članice morajo pa vedeti, da te priložnosti obs obstajajo. Povedali ste že, vsi se moramo potruditi na tem področju. Gre za gesto solidarnosti v času krize. Bogatejše države morajo biti solidarne do drugih v Evropi in mislim, da je zelo pomembno, da zagotovimo solidarnost za celotno Evropsko unijo. Hvala. Hvala, gospod Gritu moram vas opozoriti, da imate samo minuto na voljo za odgovor na dopolnilno vprašanje. Zdaj pa gospod Jakovčič. Hvala. Lepo pozdravljeni v imenu poslancev skupine ALDE in tudi vseh poslancev našega odbora. Dve vprašanje imam za začetek. Eh, prihodnost kohezijske politike po letu 2020. Eh, Zato je pomembno zmanjšati stopno napak, kaj ti to zadeva tudi skrčen proračun. Katere ukrepe bi lahko sprejeli, da bi države članice spodbudili, da bi bolj resno eh, vzele svojo odgovornost? Evropsko računsko sodišče. Eh, je našlo veliko napak in 50 odstotkov teh napak bi morale zaznati že države članice. Kakšno politiko boste vodili na tem področju, ko gre za izvajanje kohezijske politike in ko gre za razvoj eh, Jadransko-Jonske regije, potem pa tudi razvoj eh, jugovzhodne Evrope? Hvala, dve minuti imate na voljo za odgovor. Eh, Hvala lepa kot sem povedala že na začetku. Ocenili smo tudi uspešnost in na tej podlagi opredelili obdobje, let, obdobje po letu 2020. Sama bom z veseljem vključila v delo tudi Evropski parlament od samega začetka. Zanima nas namreč, na kakšen način lahko izboljšamo stvari na tem področju. Pomembno je, kakšna finančna sredstva bodo zagotovljena po letu 2020. Kot rečeno, vse bo temeljilo na poglobljeni analizi učinka, ki jo bomo skupaj upravili. Zanima nas, kakšne posledice, kakšen učinek bodo imeli ukrepi, ki se omenjajo v uredbi o poenostavitvi, o ex ante ocenjevanju Zanima nas tudi, kako delujejo partnerstva in vsi ostali finančni in drugi instrumenti, ki jih imamo na voljo. Še enkrat naj podarim, da bomo opravili analizo in spremljali, kako se stvari razvijajo. Zanima nas predvsem to, da bi v strategiji po letu 2020 zagotovili več delovnih mest in gospodarsko rast. Sama prihajam iz te regije, tako da razumem, o čem govorite. Razumem, da si želite, da bi tudi v Evropski uniji ukrepali na tem področju. Se pa zavedam, da širitev žal ni predvidena v naslednjih petih letih. Regionalna politika pa je edini instrument, ki ga imamo na voljo za to, da te regije dodatno razvijamo. Nekatere države niso članice Evropske unije, vseeno pa so del posameznih politik in regionalna politika je tista, ki nam bo pomagala pri krepitvi regij, predvsem teh obmejnih in čezmejnih regij. Vsi si želimo, da bi še naprej lahko ponujali pomoč državam izven Evropske unije. Hvala, dopolnim na vprašanje. Da, strinjam se z vami, da je treba dopolniti kohezijsko politiko in politiko gospodarskih partnerstv eh, z jugovzhodno Evropo, da bi to regijo stabilizirali. Eh, ali ste pripravljeni eh, izvajati več revizije, da bi izboljšali samo potrošnjo oziroma porabo sredstev? Kako bo komisija delovala pri teh revizijah porabe sredstev? Um, kar zadeva revizijske dejavnosti te so izjemno pomembne kot sem že prej povedala vsak evro ki ga porabimo iz evropskega proračuna mora biti porabljen na učinkovit način pa ne zgolj na učinkovit način maksimalno moramo izkoristiti vsak evro ki ga uložimo. Verjetno veste, da je v tem obdobju zagotovljenega predvsej nadzora nad porabo sredstev, kar je odlično. Tudi države članice morajo dati določena jamstva in ob začetku vsakega leta morajo tudi poskrbeti za ustrezne načrte za porabo sredstev. Torej, opravljali bomo revizijo na evropski ravni, seveda, poleg tega pa morajo za ustrezno porabo sredstev skrbeti tudi države članice, ker si res želimo, da bi se denar porabljal na najboljši možni način. Če se pojavi kakršen koli sumljiv primer, pa se avtomatično vključi OLAF. To je zelo pomembno. Prej nisem govorila o napakah, se upravičujem. Mislim pa, da je to zadeva, o kateri se moramo skupaj še pogovoriti. Hvala. Besedo zdaj dobi gospod Omarži. Tu, au nom euh, des membres. Hvala lepa. V imenu skupine GUE NGL vas prav lepo pozdravljam. Kar zadeva teh 23 milijard. Nekaj smo že slišali o tem, vendar se sam k temu ne bom vračal, čeprav nas to močno skrbi, zato ker ogroža verodostojnost regionalne politike pa tudi evropskih institucij. Tisto, kar je verjetno še huje, pa je naslednje. Verjetno veste, da nekatere države članice čakajo na to, da se bomo še enkrat pogovorili o finančni politiki. Nekateri menijo, da bi morali proračun še oklestiti, vendar obstaja grožna, da bo v tem primeru regionalna politika tista, ki bo ostala brez dodatnih sredstev. Zanima me, kaj boste storili za to, da bomo od jutri dalje skupaj sodelovali, zato da se izognemo temu scenariju. Prihodnost regionalne politike ni zagotovljena, vsaj ne po letu 2020. Poleg tega je ta politika bila predmet kritičnih pripomp strani računskega sodišča. Zanima me, kaj boste storili za boj proti goljofijam. Hvala, dve minuti imate, imate za odgovor. Hvala lepa. Vesela sem, da ste me vprašali tudi o ultraperifernih regijah. Prebrala sem poročilo in sem vesela, da ste izrazili zaskrbljenost za te regije. No, vse zadnje so tudi ultraperiferne regije, tiste, ki jim posvečamo posebno pozornost. Glede konkretnega vprašanja o proračunu. Mislim, da ne moremo več odpirati razprave o skladih, o finančnem okviru. Proces je zaključen, v njem sta sodelovala svet in parlament. Zato bi morali v tem trenutku predvsem ohraniti vse tisto, kar je opredeljeno v trenutnem zakonodajnem okviru. Vseeno pa nas čaka skupen boj. Mi smo se borili za to, da se proračunska sredstva ne bi preveč zmanjšala do zmanjšanje proračunskih sredstev je sicer prišlo. Že kolega Van Nistelrooy je prej omenjal, da sama nisem strokovnjakinja za to področje in za te ukrepe, sicer sem se pripravila na to zaslišanje, zanimalo me je, katere ukrepe lahko še sprejmemo. Politika regionalnega razvoja je nedvomno zelo pomembna, vendar se dobro zavedamo tudi tega, da številni regionalno politiko napadajo. Tako da bi sama bila bolj za to, da se ne bi zmanjšala sredstva za regionalni razvoj. To je naš skupen boj. Tako da vas jaz pravzaprav prosim, da me podprete, da ste moji zavezniki. Želim si, da bi me Evropski parlament podprl in da bi nam pomagal pri spoštovanju zakonodaje, ki ste jo sprejela parlament in komisija. Ne smemo se bojevati drug z drugim, temveč moramo držati skupaj. To je edina investicijska politika Evropske unije, ki prinaša konkretne rezultate v vsakodnevnem življenju državljanov. Še dopolnilno vprašanje. Hvala lepa, kar zadeva ultraperiferne regije. Verjetno veste, da sem izvoljen v eni od teh regij in člen 349 pogodbe govori o teh regijah. Mislim, da se ta člen premalo uporablja, zato me zanima, kakšne pobude nameravate sprejeti, zato da se bo tudi ta člen v celoti uporabljal v vseh politikah Evropske unije. Še posebej me zanima, kako boste to uveljavljali znotraj kolegija komisarjev. Verjetno veste, da je parlament v začetku leta sprejel poročilo na lastno pobudo o ultrapernih regijah. Kakšne dodatne pobude boste sprejeli, zato da bi se ukrepi iz preomenjenega poročila izvajali? Hvala, minuto imate za odgovor. Hvala lepa za to vprašanje. Ultraperiferne regije se med seboj razlikujejo, poleg tega so te regije, ki imajo poseben status, soočajo se tudi s posebnim položajem zaradi svojega geografskega položaja. Te regije so precej oddaljene od Evropske unije. Zagotovo moramo posebno pozornost posvetiti tem regijam. Imamo na voljo tudi člen, ki govori o tem, in bi ga morali dosledno spoštovati. V tem členu je govora predvsem o pomoči, ki jo moramo namenjati ultrapernim regijam. Sama bom kot komisarka skrbela za vse regije, vendar mislim, da bi morali še več pozornosti posvetiti tistim regijam, ki so najmanj razvite in te regije potrebujejo dodatna sredstva, dodatno pomoč. Sama se bom podala v te regije, ker me zanima, s kakšnimi konkretnimi problemi se soočajo. Vseeno so to regije, ki prinašajo dodano vrednost Evropski uniji in omogočajo nam, da potujemo tudi v druge dele sveta. Želim si, da bi Evropska unija rasla v celoti. Če pa me že sprašujete o bolj konkretnih predlogih, se mi zdi, da bi bilo smiselno upraviti to razpravo s predsednikom Junkerjem, tudi s komisarjem Katajnenom in seveda s tistimi državami, članicami Portugalsko, Španijo in Francijo, ki imajo ultraperiferne regije. Govoriti moramo tudi s predsedniki posameznih regij. Z vsemi temi akterji bi se morali pogovoriti o tem, kakšen je najboljši način za doseganje napredka na tem področju. Zato je zelo pomembno, da se med seboj dogovorimo. Vi veste, s kakšnimi problemi se soočajo te regije, najti moramo vse možnosti, ki nam bodo pomagale pri izvajanju strategije Evropske unije za ultraperiferne regije. Hvala lepa. Thank you. Now I will give the floor to Mrs. Vana. Hvala. Zdaj besedo dobi gospa Vana. Fraktion. Hvala lepa, lepo pozdravljen strani zelene. Vloga mest v kohezijski politiki je zelo pomembna, to je jasno. To ne gre, ne gre samo za gonilo za rast, ampak eh, skrbijo tudi za to, da so celotne regije ustrezno oskrbljene in da lahko izpolnjujejo cilje strategije Evropa 2020. Ampak um, mesta so sedaj še posebej prizadeta zaradi krčitev v finančnih sredstvih vseeno pa morajo izpolnjevati cilje na področju zaščite podnebja, delovnih mest in tako naprej. Težko izpolnjujejo te cilje. V veliki meri morajo zmanjševati izdatke na področju boja proti socialni izključenosti in tako naprej. Zanima me, kako bo konkretno kohezijska politika prispevala k temu, da bodo mesta v prihodnosti strukturno in finančno sposobna preživeti, zato da bi jim pomagali pri tem. Hvala. Hvala. Dve minuti za odgovor. No, Hvala lepa. Po mojem mnenju so mesta naravni partnerji za komisarko za regionalni razvoj. Tam živi 75 odstotkov ljudi v Evropski uniji, v mestih namreč. In eh, prav ste povedali, pojavljajo se nove možnosti za razvoj, ampak prebivalci mest se seveda soočajo prav tako z velikimi izzivi. To je povezano s socialno izključenostjo in sami ste že lepo povedali, jasni moramo biti in socialna izključenost mora biti ena prednostnih nalog nove komisije. To je vključeno tudi v prednostne teme, ki so vključene v našo novo politiko. V okviru teh ciljev mislim, da imamo konkretne primere in včasih nam sicer to ne uspe posebej dobro. Evropska komisija ne sme razmišljati samo o gospodarskem razvoju in o oblikovanju novih delovnih mest. Ne. Razmišljati moramo tudi o tem, da nikoga ne pustimo zadaj. Govoriti moramo o socialnih pogojih in po pogojih življenja. Je zelo, to je zelo konkreten primer uh, regionalne politike. To je primer, ko Evropska unija politiko izvaja bližu, blizu državljanov. Dve milijardi evrov bodo na voljo za stanovanja in druge infrastrukturne projekte za socialno vključenost, naprimer boljši dostop do zdravstvenih storitev, zdravstvenega sistema nasploh in tudi dopolnitev socialnih naložb. Dobro, veste, da je veliko socialnih stanovanj, ki smo jih prenovili, oskrbeli z naprimer električno napeljavo in tako naprej. Vedeti moramo, da je treba revnejšim zagotoviti boljše življenje in mislim, da je v Evropski uniji na deset tisoče ljudi, ki v prejšnjem okviru 2007 do 2014 so imeli veliko od tega. Hvala. Dopolnilno vprašanje. Hvala lepa. storitve so zelo pomembne pri življenju mest in regij. V beli knjigi iz leta 2008 o javnem dobrom so govorili naprimer o dostopu do javnih storitev. To je bilo še posebej povdarjeno. Ta razsežnost, naprimer, manjka po mojem mnenju v šestem poročilu o koheziji. Storitve javnega dobrega niso bile omenjene, In uh, vedno znova govorimo o socialni liberalizaciji, borimo se za privatizacijo. Komisija vsaj se je borila v tej smeri, tudi javne storitve naj bi bile privatizirane. Kako boste poskrbeli, naprimer, da javne storitve, naprimer socialne, socialna stanovanja, voda, izobraževanje, zdravje ne bo več podvrženo liberalizaciji? Javni sektor mora zagotavljati te storitve in to mora imeti pomembno vlogo v kohezijski politiki. Hvala lepa. Minuta. Uh, Hvala lepa. To sem že povedala. Javne storitve so zelo pomembne. Mislim, da moramo govoriti o tem tudi v okviru skupnih vrednot Evropske unije. To je zapisano v pogodbi in to spada tudi med eh, temeljne pravice v listini temeljnih pravic. Javne storitve si zaslužijo naše priznanje, skrbijo za teritorijalno in eh, socialno kohezijo. Mislim, da moramo biti na tem področju bolj široko grudni. Govorimo o delovnih mestih, seveda, in o izobraževanju, o skrbi za otroke, o kulturi in tudi o stanovanjih. Državljani pričakujejo popolnoma upravičeno, da bodo imeli dostop do javnih storitev, ki bodo tudi dobre kakovosti. Gre za to, da izboljšamo atraktivnost Evropske unije. Mislim, da bi morali povezati tudi države članice v ta proces kofinanciranja. Tudi na področju prometa to velja. Tudi pri vodi, naprimer, in odpadnih vodah ter odpadkih je to nekaj, kjer bi morali vključiti države članice. Hvala. Besedo dobi gospod Damato. Pa sola domanda. Hvala lepa integracija kohezijske politike v makroekonomsko pogojevanje ni edini bistveni problem. Večje težave imamo z gospodarskim upravljanjem. Evropska unija ugotavlja, da v desetih državah članicah kohezijska politika predstavlja več kot 50 odstotkov javnih naložb. Strukturni skladi predstavljajo več kot 50 odstotkov javnih naložb. Potem so tu še skladi, ki so prav tako odigrali pomembno vlogo pri naložbah v javnem in zasebnem sektorju. Ampak to se kar nekako zanemarja. Tudi v študiji regiji je to zapisano. So pa v Evropski uniji države članice in regije, ki se soočajo s hudimi socialnimi, gospodarskimi in drugimi krizami. Ampak ta modus operandi je tisti, ki pod vprašaj postavlja samo kohezijsko politiko. Če citiram iz pisma, komisija bo poskrbela za ustrezno sinergijo med vsemi skladi in za usklajevanje na področju gospodarskega upravljanja. Kaj boste storili za to, da regije ne bodo nosile bremena zaradi napak na področju makroekonomske politike, ki jih storijo države članice? Dve minuti imate. Uh, Hvala lepa. Rekli ste, da obstajajo problemi, da določenim državam članicam zaenkrat še ni uspelo absorbirati 50 odstotkov finančnih sredstev, ki so jim na voljo v trenutnem finančnem okviru. To seveda povzroča velike težave, še posebej v novih državah članicah. V zadnjem letu pa so se razmere izboljšale. V vsakem primeru pa mislim, da mora komisija podpirati te države, še posebej kar zadeva administrativne zmogljivosti, kajti To sem že povedala, mislim, da je to bolj pomembno od denarja, ki ga damo na voljo. Prej sem že govorila tudi o napakah, naprimer. Vse to izhaja iz pomanjkljivosti v upravnih zmogljivostih. Mislim, da bo nova uredba pomagala pri tem in s časom bomo poskrbeli, da se bodo finančne sredstva koncentrirala na prednostne naloge, naprimer na rast in delovna mesta. Tudi to bo pomenilo ustrezno spremembo. Vem, da prihajate iz regije, ki zelo trpi, to je Sicilija in želim vam povedati, da je tudi meni zelo pomembno, da tej regiji pomagamo, zato da ne bodo trpeli pod tem gospodarskim upravljanjem, kakor vi temu pravite. Gre za načelo pogojevanja, Tudi parlament je to sprejel skupaj z svetom, zato ker smo se iz gospodarske krize nekaj naučili. Namreč obstajajo določena merila, ki morajo biti osnova za ustrezne naložbe, kajti drugače samo trošimo denar. Makro pogojevanje je ključna beseda tukaj. Mislim, da je to izjemen ukrep in to prav gotovo ni bilo nobeno presenečenje. Mislim, da je to konec dolgega procesa, država članica je bila opozorjena na to in uh, to je zaenkrat vse. Rada bi še povedala več, ampak uh, časa mi je zmanjkalo. Hvala, še dopolnilo vprašanje. Še eno vprašanje v zvezi z gospodarskimi vidiki. Kaj je z regionalnim BDP? BDP na regionalni ravni je ključnega pomena za opredeljevanje legitimnosti znotraj kohezijske politike. Na tej podlagi se opredeljuje tudi kvota sofinanciranja v najmanj razvitih regijah in v tranzitnih regijah. Ampak mislim, da je takšen način računanja zmoten. V okviru kohezijske politike se preveč pogosto uporablja kazalnik BDP-ja na regionalni ravni in uspešnosti le tega pri dodelevanju sredstev. To ni dobro. Mislim, da bi morali priznati, da obstajajo med regijami razlike in voditi bi morali tudi ustrezne statistične študije s tem v zvezi. Ali boste spremenili metodologijo dodeljevanja sredstev v kohezijski politiki? Sredstva bi se morala razdeljevati v smislu doseganja cilja, ki jih skušamo doseči s to politiko, da ne bo BDP dinik kriterij, na podlagi katerega se sredstva delijo. Sigur. Minute, please, Sigur, exista... Minuto imate za odgovor. Hvala lepa, seveda ta razprava teče, razprava v zvezi z merili. To je tisto, kar je najbolj pomembno pri skladih. Zaenkrat je bil edini kriterij BDP na glavo. Tak je bil soglasno sprejet. Ampak veste, da največ uh, sredstev dobijo tiste regije, ki imajo BDP na prebivalca manj kot 75 odstotkov poprečja Evropske unije. Pravil ne mora enostransko določiti parlament, svet ali komisija. Ne, skupaj moramo doseči rezultat in razprav na to temo mora biti zelo veliko prav tako menim, da imate prav, ko pravite, da je treba finančne sredstva usmeriti tja, kjer so najbolj potrebna. Zato potrebujemo načelo partnerstev. Skrbeti moramo za to, da bodo lokalni dejavniki prispevali svoje, zato da bo jasno, kateri cilji so najbolj pomembni za državljane, kaj državljani najbolj potrebujejo. Vem, da se v nekaterih regijah načelo partnerstva ne izvaja tako, kot bi bilo treba. Imamo različne kulture, tradicije in imamo države, ki so zadeve vedno počele tako, druge države so bolj centralno oblikovane in mislim, da se moramo še naučiti, kako bi lahko izvajali dialog, kako bi lahko skupaj izpeljali projekte. To je zelo pomembno. In Mislim, da je zelo pomembno tudi, da se nove uredbe ustrezno izvajo v vseh državah, članicah in regijah, zato da se bomo lahko spustili v prave projekte, da dosežemo tiste cilje, ki smo se jih zastavili. Hvala. Zdaj pa začenjamo z drugim krogom vprašanj. Rada bi vse spomnila, da imamo tri minute na razpolago za odgovor oziroma za vprašanje in odgovor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 smo razmišljali za tisto obdobje uh, za financiranje. Vaš predhodni gospod Han je rekel, da bo do konca leta uh, komisija sprejela 100 uh, eh, programskih uh, načrtov. države članice načrtujejo 460 takih programov, le en del je bil zaenkrat potrjen. Ali eh, boste s tem nadaljevali v komisiji? Eh, pri plačilih eh, za obdobje 2007 do 2013 smo imeli zaostanke. 23 milijonov je tukaj v igri. Če bi to obdobje podaljšali, potem bi zmanjšali pritisk če bi podaljšali rok, kot je bilo storjeno tudi v prejšnjem obdobju od 2007 do 2013, mislim, da bi zdaj morali tudi tako podaljšati rok, da bi zmanjšali pritiske. Dve minuti za odgovor. Știu că există această solicitare de extindere a perioadei de... Ja, res je bil podan predlog, da se programsko obdobje podaljša, torej tudi po obdobju ki je trenutno predeljeno po letu 2015. Zdi se mi, da bi se najprej morali osredotočiti na nudenje pomoči tem državam članicam. Torej, tistim državam članicam, ki bodo imele dodatne izdatke po obdobju 2007-2013, bi se morali osredotočiti. Dodatne stroške so imele tudi v višini 50 odstotkov. In tem državam bi morali pomagati pri iskanju načinov, kako čim bolje porabiti sredstva, ki jih imajo. Kakovost programa se mi zdi ne bi smela biti ogrožena. Mislim, da ne moremo prevzeti čisto vseh stroškov na evropski ravni. Če bo program kakovosten, če bo program ustvarjal nova delovna mesta, če bo odgovarjal na konkretne zahteve in potrebe državljanov, potem bo vse dobro. Lahko vam iskreno povem, da me skrbi predvsem to, da obstaja to merilo hitrosti za vsako ceno, pri čemer se pušča ob strani vprašanje kakovosti. Vedno znova želimo stvari čim hitreje porabiti, čim hitreje vse izpeljati, na kakovost pa pozabljamo. Ampak na tak način ne bomo dosegli rezultatov. Vsi skupaj bi morali razmisliti o tem. In tudi Evropska komisija bi se morala bolj zauzeti v to delo, se pravi, razmisliti bi morala o tem, kakšen je najboljši način na daljnega delovanja. Kolikor vem, je tudi italijansko predsedstvo zaprosilo za podaljšanje preomenjenega obdobja, ampak, kot rečeno, sredstva je treba porabljati na učinkovit način tudi po letu 2015. Moramo pa usporedno razmišljati tudi o tem, kako se pogajati o operativnih programih operativni programi, ki bodo zajemala torej obdobje po letu 2020. Hvala. Naslednje vprašanje bo postavil gospod Von. Pozdravljen, gospa Kretu. Evropski parlament je podprl vključitev novih mehanizmov, kot naprimer eh, lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, potem integrirano eh, investiranje eh, v ozemlja potem pristop od spode na vzgor. In moje prvo vprašanje je, ali boste vi kot komisarka sprejeli kakšne ukrepe, da boste ocenili uporabo teh novih mehanizmov. Drugo vprašanje, ali boste kot komisarka eh, tudi izvedli pregled, kje bi eh, partnerski eh, sporazumi prinesli koristi v odnosu do drugih partnerjev. Dve minuti za odgovor. Najlepša hvala. Verjetno veste, da v okviru regionalne politike velja predvsem ozemlje in to velja bolj v okviru te politike kot v okviru katerekoli druge politike na evropski ravni. In sprejetje tega teritorijalnega instrumenta je po mojem mnenju nekaj pozitivnega. Na voljo imamo integrirane teritorijalne instrumente, ki se bodo upravljali v okviru komisije. So pa ti instrumenti pomembni, eh, zato ker tudi na lokalno raven prenašajo določen del odgovornosti. Se pravi, odgovornost bo bolj natančno opredeljena tudi na lokalni ravni. S tem bomo sredstva zagotovili tudi na ravni, ki je najbolj blizu evropskim državljanom. Pri tem pa je zelo pomembno, da se opredelijo tudi pogoji. To je zapisano v partnerskih sporazumih. Bolj bomo morali ovrednotiti učinek, ki ga imajo ti instrumenti. Upoštevati je treba zagotovo tudi načelo subsidijarnosti. Vendar je upravljanje na večjih ravneh tisto, ki nam povzroča težave. Tudi sami ste to večkrat izpostavili. Tako da je to še dodaten element, ki ga upošteva nova uredba. Zdi se mi, da bi morali izboljšati tudi sam proces sprejemanja odločitev. Zaradi tega bi morale tudi države članice dobro poznati nove zakonodajne akte, ki smo jih sprejeli. Upam, da se bo Evropska komisija osredotočila na te instrumente. Mi bomo skušali tudi vas redno obveščati o napredku, ki se dosega pri uporabi instrumentov na nacionalni ravni. Gospod Polčak. Eh, gospa Kretu. Naslednje vprašanje bi vam zastavil. Eh, torej, lokalni razvoj, ki ga vodi eh, skupnost Tako eh, se bolje vključujejo lokalni partnerji, naprimer aktivni državljani občine, podjetja. In eh, ti so bolj vključeni eh, v oblikovanje prihodnosti regij. Ta metoda bo eh, ostala obvezna tudi v obdobju do leta 2020. Eh, imamo tudi sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad. Eh, in pa sklad za pomorstvo in ribištvo. Uporaba te metode se je eh, s časom razširila. Ali mislite, da se uporablja eh, v zadostni meri ali izkoristila ves potencial ali pa bi morali pristop vseeno malo spremeniti? Hvala, dve minuti imate za odgovor. De facto, um... Najlepša hvala. Ti instrumenti, kot sem že prej povedala, so vezani na skupnostno voden lokalni razvoj CLLD. Ti instrumenti so izjemno pomembni, zaradi tega, ker nam pomagajo pri sproščanju lokalne energije, spodbujajo lokalno sodelovanje, spodbujajo tudi udeležbo lokalnih organov in civilne družbe, kar pomeni, da so tudi lokalni organi bolj vključeni v samo upravljanje tako mest kot tudi regij. Do tega smo pravzaprav prišli na podlagi svojih izkušenj, ki smo si jih nabrali potem, ko smo izvajali programe naložb na področju razvoja podeželja. Kar nekaj dobrih praks smo osvojili na tem področju. Mi se želimo, da bi kohezijska politika zagotavljala več moči lokalnim organom, da bi spodbujala tudi večjo udeležbo na lokalni ravni. In zdi se mi, da so takšni instrumenti ključnega pomena predvsem za razvoj tistih manj razvitih regij, obrobnih regij. Je pa res, da se bomo morali osredotočiti tudi na tiste temeljne zahteve in jih izpolniti. Lahko predsenimo tudi to, v kolikšni meri države članice uporabljajo vse te instrumente. Skupaj lahko preverimo tudi, ali države znajo vzpostaviti na lokalni ravni skupine ki se s temi programi potem ukvarjajo. Pomembno je, da se različni akterji vključijo v te skupine, torej civilna družba, lokalni akterji, potem predstavniki iz poslovnega sektorja. Vsi ti bi si morali skupaj prizadevati za razvoj in pri tem upoštevati načelo subsidijarnosti. Hvala, gospod Boštinaru. Uh, needless to say how. Dragi kolegi, eh, zelo vesel sem, da eh, se kot eh, Romun lahko udeležim zaslišanja romunske kandidatke za regionalni razvoj. Vsi smo tukaj, da razpravljamo o naši Evropski uniji. Torej, 10 od 66 milijard je bilo prenesenih iz prejšnjega sklada v nov uh, instrument, da bi zagotovili, da uh, se nacionalne ovojnice v celoti uporabijo in da tukaj ne pride do uh, kakšnih moten, torej tudi da postopki tečejo tako, kot je treba in da se odloča na nacionalni ravni, ne v Bruslu. Zato smo se odločili uh, tukaj s prispevki naših kolegov, uh, da komisijo prepričamo, da denar obdrži eh, v nacionalnih ovojnicah do decembra 2016. Moje vprašanje za vas pa je naslednje. Kako vi gledate na to, katere ukrepe bi morale sprejeti države članice in pa komisija za to, da bi države članice, ki imajo s tem težave, lahko v celoti izkoristile uh, instrument eh, povezovanja Evrope in da bodo lahko izvajale kakovostne programe. Hvala. Najlepša hvala, gospod Boštinaru. Sama bi vam rada čestitala za udeležbo v tem instrumentu za povezovanje Evrope. Mislim, da ste tudi vi sami veliko prispevali k temu instrumentu v preteklih letih. Instrument za povezovanje Evrope je izjemno pomemben instrument, namreč predstavlja neke vrste povezavo med prometnim in energetskim sektorjem, polni tiste vrzeli, ki obstajajo v operativnih programih. Sami ste omenili, da bo kohezijski sklad odigral pomembne funkcije, zlasti, ko bo šlo za prenos sredstev na instrument za povezovanje Evrope. Ko bo potrjena komisija, bom sama zadolžena za to, da tesno sodelujem tudi z GD za promet. Namreč pomembno je, da predstavimo kakovostne projekte do leta 2020. 16. Sicer bomo sredstva izgubila. Zato resnično želimo spodbuditi države članice, da uporabijo vse instrumente. Tudi sistem za naložbe je tisti, ki ponuja tehnično pomoč, kadarkoli se pripravljajo veliki pomembni projekti. Še zlasti, ko gre za prometne in energetske projekte, veste, da so to za nas pomembni projekti zato bi jih morali vključiti v strateški program. Tako da je res naša naloga ta, da zagotovimo predvsem to, da bodo izbrani projekti dejansko prispevali k temu, da se stvari spremenijo, ne glede na to, da je morda za te projekte na voljo malo sredstev. Hvala. Gospod Winkler. Hvala, gospa predsednica. Gospa kandidatka, naj vam najprej čestitam za vašo zavezo, da boste sodelovali z našim odborom in da nas boste obveščali. E, bili ste že 8 let v parlamentu, tako da to razumem in upam, da ne boste pozabili na to svojo zavezo in da jo boste redno izpolnjevali. Ena od prednostnih nalog stranke ELS e, v tem odboru je integriran pristop imamo uredbo o skupnih določbah za obdobje od 2014 do 2020. Uvedli smo skupni strateški okvir, ki eh, zagotavlja smernice za to, da bi dosegli integriran teritorijalni razvoj. Eh, tukaj se uporabljajo strukturni investicijski skladi. Eh, to je predvideno v delu, ki ga komisija ne pokriva svojimi sklepi, razen če, se, če niso izpolnjeni določeni kriteriji. Kakšen bo vaš pristop, če boste izbrani za komisarko, da bi spodbujali uh, uspešno rabo integriranega pristopa do eh, ozemeljskega razvoja? Hvala, samo dve minuti imate za odgovor. Winkler, Hvala lepa, gospod Winkler. Kot sem že prej povedala, no pa tudi sami ste to omenili, Gre za posem logično vprašanje, ki se zastavlja, namreč na kakšen način najti najbolj primerne partnerje. Zavedam se, da imate člani odbora ogromno izkušenj, ko gre za regionalni razvoj, pa to niso edine izkušnje, ki jih imate. Zato se mi zdi, da bi morali v prvi vrsti poskrbeti predvsem za izmenjavo mnen. Zagotovo se bomo v prihodnje še večkrat srečali in se o tem pogovarjali. Glede konkretnega vprašanja, ki ste ga zastavili, kaj se dogaja z integriranim teritorijalnim pristopom. Ko gre za regionalni razvoj, je treba predvideti tudi posledice, do katerih bo prišlo na drugih področjih, naprimer na področju energije, raziskav, inovacij, digitalnega razvoja in tako naprej zato je za nas zelo pomembno, da sodelujemo. Da sodelujemo z vsemi ostalimi akteri, ki delujejo na področju drugih politik, ker je treba vzpostaviti sinergijo, ker je treba v največji možni meri izkoristiti kohezijska sredstva. Že sami ste povedali, da bi morali vzpostaviti povezavo med vsemi politikami. In kot evropska komisarka bom zagotovo morala sodelovati tudi s številnimi drugimi komisarji, predvsem s podpredsednikom, ki bo zadolžen za gospodarsko rast, delovna mesta, pa tudi s komisarjem za proračun, s tistim, ki bo pristojen za socialne zadeve in tako naprej. Se pravi, timsko delo bomo morali opraviti, zato da skupaj dosežemo vse zastavljene cilje. Naš skupni cilj pa je, da izpolnimo vse tisto, kar je predsednik Juncker opisal v programu. Gospod Van Miltenburg, vprašanje bom postavil v nizozemščini. Najlepša hvala, gospa komisarka. Danes jutraj smo se pogovarjala o vlogi mest. E, to je zelo pomembna tema. Večina prebivalstva živi v mestih in Eh, vedno bolj bo temu tako. Zato moramo zagotoviti vse oziroma narediti vse, da se izognemo eh, socialni izključenosti in ustvarjamo delovna mesta kot del strategije 2020. Ali se strinjate, da potrebujemo integriran pristop eh, do te politike? Morda bi lahko imeli odprto agendo za to in kakšne praktične instrumente bomo uporabili. Zanima me, kakšna je vaša vizija eh, glede tega, tako da eh, bomo vključili potrebe mest v regionalno politiko. Dve minuti za odgovor. Najlepša hvala se upravičujem, ampak rada bi preverila, ali sem prav razumela vaše vprašanje. Vi ste govorili o strategiji za urbana območja. About urban, urban. Torej, urbane strategije. Skuze, pri... Se upravičujem, prej sem nekoliko preslišala tisti prvi del vašega vprašanja. Uh, Povedala sem, da mesta predstavljajo izjemno pomembno razsežnost tudi zame, kajti kot komisarka za regionalno politiko se bom z mesti še kako ukvarjala. Govorimo o regionalnem razvoju in o urbanem razvoju. Je pa res, da je komisar zadolžen zgolj za delovno področje regionalnega razvoja, čeprav se ukvarja tudi z tistim, kar najdemo v imenu generalnega direktorata, torej z urbanim razvojem. Komisar se zagotovo ukvarja z regijami in sočasno tudi z urbanimi območji. Zato bi morda morali nekoliko popraviti naslov področja, ki ga pokriva komisar. V vsakem primeru pa dajemo velik povdarek urbanim omrežjem, na voljo imamo tudi pomembne pilotne programe na tem področju. Naprimer, v Leipzigu imamo na voljo tak projekt, tudi v Malagi. Gre za razvoj urbanih območij, za razvoj zgodovinskih območij, potem tudi na V Brnu se izvaja izjemno pomemben pilotni projekt. Bi pa vse države članice spodbudila k temu, da uporabijo dobre prakse, da delijo dobre prakse, da bomo vsi vedeli, kaj se dogaja. Opravili smo tudi posvetovanje v zvezi z urbanimi agendami, tako da hvala Repa za to vprašanje. Naslednji korak pa bo ta, da pripravimo zaključke. Po javnih posvetovanjih bomo videli, do kakšnih rezultatov bomo prišli. Slišati moramo najprej mnenje mest, prisluhniti moramo tudi mnenju odbora regij. Zanima nas, kakšne izkušnje ima odbor regij, kakšne korake bomo morali še storiti, zato da dosežemo več. Če se bo izkazalo za potrebno, pa bomo sprejeli tudi dodatno zakonodajo ob spoštovanju načela subsidijarnosti. Hvala, gospa Breso. Kara Korina. Hvala lepa, draga Korin. Najprej čestitke tudi z moje strani. Vedi, da bo vaš uspeh tudi naš uspeh. V govoru v Evropskem parlamentu je predsednik Juncker govoril o triletnem načrtu za rast in za poslovanje. 30 milijard evrov naj bi namenili za to in potem gre za dodatna sredstva. Zanima me, na kakšen način bi lahko vsa ta sredstva vključili v kohezijsko politiko. Kakšno ulogo bodo odigrala mesta in regije, o katerih smo toliko govorili v okviru te strategije. Na voljo imamo tudi uredbe za strukturne sklade in za ostale sklade. Vse to je bilo podprto in sprejeto. Zato me zanima, na kakšen način boste vsa ta sredstva vključili v novo programsko obdobje in v politike, ki se izvajajo. Hvala lepa. Hvala lepa za vse, kar ste upravili na področju regionalne politike. Predsednik Juncker je res predstavil ambiciozen program na tem področju in prepričana sem, da bi kohezijska politika, za katero namenjamo približno tretjino evropskega proračuna, lahko znatno prispevala k doseganju ciljev, ki smo si jih zadali za področje gospodarske rasti in zaposlovanja. Na voljo imamo tudi uredbo, Mislim, da imamo na voljo dovolj manevrskega prostora znotraj te uredbe, zato da najdemo ustrezne načine, ki nam bodo dopustili, da izpolnimo agendo, ki je, kot rečeno, izjemno ambiciozna. Predsednik Juncker je predstavil zelo ambiciozno agendo. Rekel je tudi, da bi morali pridobiti več dodatnih sredstev, zasebnih sredstev. Se pravi, da moramo predvsem spremeniti retoriko. Se pravi, vzpostaviti je treba takšne okoliščine, da bodo tudi predstavniki iz poslovnega sektorja sodelovali z nami, da bo vladalo zaupanje. Morda bi lahko bolje uporabili finančne instrumente, ki jih imamo na voljo. Verjetno veste, da pri finančnih instrumentih stavimo tudi na težo, ki jo imajo, na to, da jih lahko uporabimo kot vzvod in kot dodaten prispevek. 100 milijard evrov naj bi uporabili v prihodnih letih in mislim, da bi morali vsa ta sredstva uporabiti na najboljši možni način, naprimer za energetsko učinkovitost, za MSP-je. MSP-je bi morali spodbuditi in to bi moral biti pravzaprav prav temeljni kriterij, kadarkoli opredeljujemo sredstva. Sveda obstajajo tudi druga pomembna vprašanja, ampak mislim, da so to ključne prednostne naloge. Hvala. Gospod Fito je naslednji. Eh, Hvala lepa. Se strinjam s tem, kar je ravno kar povedala kolegica Breso. Naj bom nekoliko bolj natančen pri zastavljanju vprašanja. Omenili ste 300 milijard evrov, šlo naj bi za dodatna sredstva. Zanima me, če lahko v danem kontekstu že zajamčite, da bodo ta sredstva dodatna sredstva, da ne gre za sredstva, ki jih bomo porabili znotraj obstoječih proračunskih vrstic ali so ta sredstva zagotovljena, ali bomo morda ugotovili v prihodnjih mesecih, da gre za ista sredstva, ki so že programirana za kohezijsko politiko, vendar so označena pod drugo vrstico. Ali bi zaradi morebitnih negativnih praks na nekaterih področjih lahko ta sredstva uporabili v druge namene? Hvala, dve minuti. A šakom sponam, kratka ne. Že prej sem povedala, da bi morali v celoti izkoristiti priložnosti, ki jih ponuja uredba. In zdi se mi, da bi morali res pomembno prispevati k doseganju ciljev. Sicer ne vem, kolikšen delež bo pri tem odigrala kohezijska politika. Juncker je obljubil 300, 300 milijard dodatnih sredstev lahko vam povem zgolj to, da bomo posebno pozornost posvetili tudi zasebnim naložbam. In v odgovorih, ki sem jih podala, sem večkrat to izpostavila. Druga zadeva, ki jo lahko storimo, pa je, da države članice spodbudimo k temu, da uporabijo tudi zasebna sredstva v okviru sofinanciranja. Zelo pomembno pa je, po mojem mnenju, tudi to, da se pripravijo izjemno kakovostni operativni programi, da bodo finančna sredstva namenjena predvsem tistim območjem, ki prinašajo dodano vrednost, ko gre za konkurenčnost. Omenila sem že nekaj primerov. Rekla sem, da smo opravili ocene na področju inovacij. Prispevati moramo predvsem k ambicioznim projektom potrebujemo pa tudi strategije za pametni razvoj skladno s priporočili, ki nam jih bodo posredovale države članice. Če so operativni programi dobri, če se osredotočajo na konkurenčnost in na porabo evropskih sredstev, potem lahko prispevajo k oblikovanju novih delovnih mest in prinesejo tudi ta učinek preliva na druga področja. To je pot, ki bi ji morali slediti. Vse to bi morali storiti zato, da uresničimo obljube Junkarja. Hvala, gospod Nikolson. Uh, Hvala in pozdravljeni, kandidatka za komisarko. Severna Irska je veliko pridobila iz regionalne podpore EU. Eh, v okviru različnih programov, eh, tudi mirovnega programa, potem Evropska unija eh, je, Evropska unija je zagnala neko delovno skupino leta 2007. Imamo tudi mrežo kontaktov, ki je bila vzpostavljena s tem namenom, da se spodbuja rast in delovna mesta ta delovna skupina je locirana centralno, ampak zanima me, ali mi lahko zagotovite, da, bo, eh, da se bo ta skupina nadaljevala, da bo nadaljevala z delom, delovna skupina za Severno Irsko in eh, kako bo spodbujala gospodarsko rast v regiji in sodelovala z nami, poslanci iz te regije, da bi zagotovili podporo za regijo. Ali bomo imeli eh, morda novo delovno skupino Junkerja? Eh, ki jo bo vzpostavila nova komisija. Hvala, prosim, odgovorite v dveh minutah. Um, uh, hvala lepa. Namenska delovna skupina za Severno Irsko je bila, po mojem mnenju, zelo dober predlog, ker je skupina prispevala tudi k spravi na tem območju. Kolikor vem, se bo delo te skupine nadaljevalo. Sama se bom še ukvarjala z vsemi temi vprašanji, ki ste jih navedli. Tisto, kar je najbolj pomembno, pa je, da v vseh regijah Evropske unije vzpostavimo vzdušje sprave, okoliščine, v katerih bo možno medsebojno zaupanje, Vzpostaviti je treba dobre pogoje za razvoj. To je bistveno. Mislim pa, da bomo s svojim delovanjem prispevali tudi k večji stabilnosti v tej regiji. K stabilnosti na socialni ravni, vzpostavljeno bo boljše ozračje ko bo vladalo vzajemno spoštovanje in zaupanje, bodo tudi okoliščine za naložbe veliko bolj optimalne. Poleg te namenske delovne skupine mislim, da na tem področju dela še nekaj drugih skupin, naprimer, ko gre za reševanje tovrstnih sporov, imamo na voljo še namensko delovno skupino za vzpostavljanje sprave med ciperskimi Grki in Turki. Mi bomo prispevali k vsemu tistemu, kar bo zagotavljalo gospodarski razvoj. Sama se bom, kot rečeno, ukvarjala z uresničevanjem vsega tega v praksi. Mesis, naslednje vprašanje bo postavila gospa Mihels. Hvala lepa, gospa Krecu. Tudi z moje strani pozdravljeni tukaj v odboru Nekaj vas želimo vprašati v zvezi z makroekonomsko kondicionaliteto ali pogojevanjem. Podarjate, da tukaj nimate namena, da bi državam članicam oduzemali finančna sredstva in želite, da bi imeli stabilen program. Zanima me, kako boste preprečili, da države članice pri preprogramiranju na nacionalni ravni spoštujejo interese regij in lokalnih skupnosti in zanima me, kako boste zagotovili, da bo regionalna in lokalna skupnost vključena v nadaljni razvoj politike na evropski ravni v prihodnjih sedmih letih ali boste to prepustili državam članicam. Thank you. Um, Hvala. Prej sem povedala, da je načelo makroekonomskega pogojevanja pač ukrep, ki je tudi predviden. Vem, kako je potekala razprava na to temo. Vem tudi, da ste bili nekateri proti sprejemanju makroekonomskega pogojevanja, vendar že prej sem omenila, da je bilo to načelo uveljavljeno kot neka nujna rešitev. Namreč zavedali smo se, da so bila porabljena tudi sredstva iz skladov, ne da bi se pri tem spoštovalo pogoje. Zato je to ključnega pomena, po mojem mnenju. Na Evropsko komisijo ne bi smeli gledati kot na zlobnega policista, ki deluje proti državam članicam, temveč bi jo morali dojemati kot akterja, ki državam članicam nudi pomoč. Če se pogoji ne spoštujejo, gospodarski razvoj enostavno ni možen. Mi vse to počnemo z namenom, da bi evropski državljani imeli od našega delovanja koristi. Vsakič, ko se bo pojavil problem zaradi ukinitve izplačevanja sredstev, se bomo skupaj z vami pogovorili o teh zadevah. Osredotočili se bomo na posebne značilnosti vsake države, na konkretne primere. Sama zelo dobro razumem vse vaše pomisleke. Res je, da ne smejo državljani biti kaznovani zaradi tega, ker vlade niso spoštovali določenih pogojev. Vendar po drugi strani obstaja tudi izjemno dolg proces. Tu ne gre za odločitev, ki bi jo komisija sprejela z danes na jutri, nekla ja, od jutri naprej pa sredstev ni več na voljo. Postopki so dolgotrajni, zahtevni so, države večkrat opozorimo v smislu opravite strukturne reforme, sicer bo prišlo do ukinitve sredstev, je izjemno dolg proces. Poleg tega pa imamo na voljo tudi dodatne instrumente, s katerimi se izvajajo reforme, strukturne reforme in tudi druge reforme. Hvala lepa še enkrat za to vprašanje in hvala tudi za vse, kar ste povedali o mestih in regijah. From Mother Madinou. Hvala. Gospa Dinofi je naslednja. Njato. Hvala lepa, kandidatka za komisarko. Verjetno veste, da so številne države znotraj evroobmočja imele težave z upravljanjem sredstvi, predvsem zaradi tega, ker niso uspele izpolniti pogojev iz pakta o rasti in stabilnosti. Kako boste vi kot komisarka pakt za stabilnosti izključili iz kohezijskih politik in porabe sredstev, da ne bodo tiste najbolj ranljive in revne države še dodatne prizadete. Kolega Katajnen je o tem govoril. Eh, eh, Hvala lepa. Sama popolnoma razumem zaskrbljenost parlamenta italijanskega predsedstva in tudi odbora regij. Namreč, da naj bi pri izračunavanju primankljaja izključili sredstva iz konteksta sofinanciranja. Sama ti odločitve ne moram sprejeti. Ta odločitev se bo sprejemala v širšem kontekstu. Nekje konec novembra se mi zdi, da bi morali poskrbeti za boljšo uporabo fleksibilnosti znotraj trenutno veljavnega okvira. Seveda pa bom vaše pomisleke posredovala tudi kolegiju. Potrebujemo javna sredstva in naložbe v gospodarstvo. To, kar ste vi omenili, drži. Nekatere države članice res težko zagotovijo sredstva za sofinanciranje in istočasno izpolniti tudi vse pogoje iz pakta o rasti in stabilnosti. Mislim pa, da držav članic ne bi smeli odvračati od tega, da bi vlagale v vse tisto, v kar želijo vlagati, tudi v realno gospodarstvo. Vem, da obstaja proračunski primankljaj, pa vseeno. Pakt o rasti in stabilnosti predvideva določeno stopnjo fleksibilnosti, ko gre za javne naložbe, dopušča nek manevrski prostor na ravni proračuna, predvsem tistih držav članic, ki se nahajajo v težavah. Vem, da ste zaskrbljeni zaradi tega. Več predstavnikov strani držav članic se je že obrnilo name glede teh problemov. Pakt stabilnosti je treba upoštevati, sočasno pa moramo v celoti izkoristiti vse možnosti in priložnosti ki nam jih ponuja. Bomo videli, kakšna odločitev bo sprejeta novembra, ko bodo govorili o tem, ali naj se to izključi iz obračunavanja primanklaja. Gospod Stugar. Van de... Hvala, gospa predsednica. Če si ogledate seznam eh, Transparency International. Eh, ti spremljajo korupcijo in pomembno je poznati njihove podatke, ko gre za države, ki so največje prejemnice pomoči. Poslušal sem eh, vaše odgovore. Veliko ste govorili o dialogu, sodelovanju, nadzoru. Sam pa si želim bolj odločnih ukrepov pozivam vas, da ste ustvarjalni pri tem, da uh, imenujete kakšen praktičen ukrep, uh, ki bi ga lahko uporabili ali bi lahko imeli nek črni seznam institucij oziroma družb in pa držav, uh, ki so že uh, goljufale. Bi vam taka ideja mogoče uh, kaj koristila, pomagala pri vašem delu? Sfarte mult, îmi pare rău că nu am. Hvala lepa. Žal. Zaenkrat še nisem uh, izpolnila teh pričakovanj po ustvarjalnosti, morda v prihodnosti. Ampak uh, povedati želim, da ne gre za to, da bi sedaj na novo odkrivali toplo vodo. Denar, ki ga potrebujemo, ga potrebujemo, vendar ne morem kar stopiti v svet in reči, da imam odlične ideje in da želim denar za to. Zakonodaja obstaja, zakonodajo smo dobili v prejšnjem mandatu, določene stvari so določene in obljubljam vam, da se bom držala zakonodaje in sicer, in sicer tako, kot ste jo sklenili vi. Sedaj pa problem, ki ste ga omenjali, da seveda me to zelo skrbi, to vprašanje v zvezi z napakami. Tudi, kar zadeva goljufije, tudi tukaj imam pomisleke in skrbi. Transparency International o tem poroča, po drugi strani imamo tudi OLAF in določene službe komisije, ki so aktivne na tem področju. za obdobje 2007 do 2013 je bila stopnja napake 7 odstotna in 2 odstotka so bile goljofije. Drugače je šlo za napake pri upravljanju, zato mislim, da je zelo pomembno, da pomagamo državam članicam, da bodo dobro delale na tem področju, da bodo lahko operativne programe zastavljale brez napak. In Strinjam se z vami. Seveda moramo biti strogi tukaj in uh, tudi v svojem uvodnem govoru sem to povedala. Vendar ne gre samo za komisijo. Imamo OLAF, imamo računsko sodišče in druge institucije. Vsi moramo biti pozorni na to, da se bodo sredstva uporabljala tako, kot je treba. Lopez. Gospod Blanko Lopez, izvolite. Najlepša hvala. E, vidim, da imate jasne ideje, da ste odločni, ko gre za regije in mesta v Evropi. Skrbi pa me e, demografski problem številnih regij v Evropi. To je eden največjih e, izzivov, s katerim se soočamo na naši celini. E, zagotavljanje blagin je, je povezano tudi z uravnavanjem neravnovesi. In le na tak način se bo Evropska unija lahko vrnila na pot rasti in ustvarjanja delovnih mest imamo socialno-ekonomsko kohezijo, ki je zapisana v pogodbah. In ta demografski izziv mora postati transverzalen in vključen v vse politike Evropske unije. Zato je treba razviti agendo za eh, spodbujanje demografije, da se bomo eh, lahko soočili eh, s tem velikim izzivom staranja prebivalstva in pa izseljevanja. Tako bomo zagotovili bolj konkurenčno in bolj dinamično Evropsko unijo. Zato me zanima, kako boste vi eh, svoje funkcije prispevali k temu. Hvala. Bineînțeles, eh, împărtășesc opinia dumneavoastră și... Seveda, se strinim z vami in eh, zahvaljujem se vam za to vprašanje. To je zelo pomembno vprašanje, kaj ti... Te... Evropska unija se že sooča s tem problemom. Gre za demografske spremembe, za izseljevanje in tako naprej. Do leta 2030 bodo starejši od 60 let predstavljali eno tretjino prebivalstva. To bo seveda vodilo v velike spremembe v zvezi z našim gospodarskim razvojem. In to je fenomen, ki bi se lahko še razširil. Stopnje rodnosti padajo in tudi migracijski tokovi prispevajo k temu, da se pojavljajo problemi. Torej, kohezijski skladi morajo to upoštevati. Opozoriti je treba na to, da se moramo pripraviti na te probleme, pripraviti se moramo tudi na druge probleme, ki se bodo pojavljali. Razvoj delovne sile, izobraževalni programi, seveda pa ne smemo pozabiti niti na oblikovanje delovnih mest. Tudi socialne storitve so zelo pomembne povedala sem vam že, da je socialna razsežnost zelo pomembna in visoka stopnja ljudi v Evropski uniji se spopada z problemom staranja in s tem problemom, da ni dovolj ljudi, ki bi za nje skrbeli. Zato moramo biti na to pozorni. Seveda bom sodelovala z ustreznim komisarjem za socialna vprašanja in delo, on bo usmerjal tudi socialne sklade, skupaj pa bova urejala delo skladov za regionalni razvoj, zato da oblikujemo tiste strukture in pogoje, da bodo ljudje lahko lepše zaživeli. Demografske spremembe so prav gotovo velik problem za številne države v Evropski uniji. Hvala lepa. Naslednji je gospod Hetman. Šanovna pani Kretu, pozvoli pani. Hvala lepa. gospod, gospa Krecu, naj se vrnem nazaj k mestom in urbani politiki. Zanima me, ali boste v, okvilo, v okviru RBF-ja ohranili to petodstotno stopnjo, petodstotno stopnjo za mesta. Zanima me, ali boste to stopnjo morda dvignili. Še na nekaj želim opozoriti. Uredba 13.03 zajema področja na podeželju in njihov razvoj. Dejavnosti se potem podvajajo v okviru skupne kmetijske politike in regionalne politike, ki se prav tako financira iz istih virov in iz eh, Evropskega kmetijskega sklada. Zanima me, ali boste ukrepali za to, da bi ločevali med obema skladoma, zato da projekti ne bodo financirani iz dveh virov. To je problem, ki ga je mogoče videti v številnih regijah, tudi v moji. Hvala. Hvala. Dve minuti. Izvolite. Hvala lepa. Še enkrat ponavljam. Mesta so zelo pomembna. Pomembna so za regionalno politiko in ta stopnja petih odstotkov. Za regionalni razvoj in za integrirane projekte ostaja. To so projekti, ki so neke vrste dodatni projekti ehm, k tistim projektom, ki jih že imamo v regionalni politiki. Regije in mesta potem sodelujejo pri tem. Sami ste to povedali. Zelo pomembno je, da najdemo najboljše možnosti za to, da vključimo mesta. To razpravo poznate. Poznamo načelo subsidijarnosti, mesta so suverena, mesta potem pravijo, da nimajo dovolj pristojnosti, mi se ne smemo mešavati v njihovo delo in tako naprej. Sama sem mnenja, da mesta nasprotujejo novi zakonodaji na tem področju, ampak bela knjiga za mesta obstaja. Imeli pa smo tudi postopek javnih posvetovanj, ki je sedaj že končan in mislim, da bomo s tem nadaljevali. Lepo bi bilo, če bi lahko imeli razpravo v Evropskem parlamentu na to temo. Sedaj pa dvojno financiranje ali podvajanje financiranja. O tem prav gotovo moramo govoriti skupaj z Evropskim komisarjem za podeželjski razvoj. Biti moramo bolj učinkoviti in paziti moramo na to, da se bodo sredstva porabljale tam, kjer so koristna. Finančnih sredstev ne smemo tratiti, to je jasno. Hvala se, da pa gospod Manskur. Madame la présidente, Hvala lepa, gospa predsednica, gospa kandidatka za komisarko. Sem eden od treh predstavnikov čezmorskih območij, enajst takšnih območij je, ležijo v treh oceanih. Sam sem skrbno prisluhnil vašemu odgovoru glede makroekonomskega pogojevanja, vendar bi vas rad opozoril na katastrofalne posledice tega, da se bodo te določbe dogmatsko uporabljale za čezmorska območja in teritorije. Ta območja so že tako ali tako hendikepirana, to veste, in težko je zagotoviti gospodarski razvoj v teh območjih. Zanima me, če boste uporabili vso fleksibilnost, ki jo imate na voljo, zato da bi v teh območjih spodbudili potencial za rast in ustvarjanje delovnih mest, da bi tem območjem omogočili, da malo manj zategnejo pas. Ali boste posredovali takšno sporočilo znotraj kolegija, namreč, da bi kohezijska politika bila dosledno upoštevana tudi, ko se pogajamo o izvajanju pakta o rasti in stabilnosti. Hvala. Mulțumesc foarte mult. Am... Hvala lepa. Že prej sem povedala, da se strinjam z vami. To je omenil že kolega iz eh, Reuniona. rekel je, da je proti temu, da bi to regijo kaznovali zaradi dejavnosti v Parizu. Ampak povedati moram naslednje. Eden mojih glavnih predlogov bo, da oblikujemo delovno skupino skupaj z drugimi komisarji in komisarkami, še posebej s komisarjem Katajnenom. On je odgovoren za gospodarstvo, rast in delovna mesta. Sodelovali pa bodo tudi guvernerji teh regij. Najti moramo najboljši način, za nadaljevanje dela, kajti nihče sedaj ne more na hitro spremeniti veljavnih uredb. Pakt za stabilnost je treba spoštovati, dokler ne sprejmamo nečesa drugega. Predlog italijanskega predsedstva bomo ocenili, ampak mislim, da zaenkrat ne izkoriščamo prednosti prožnosti, ki nam jih prožnost ponuja. Določene države imajo težave na tem področju, potem pa še makroregije, to je zelo dragocen element Evropske unije in poskrbeti moramo, da bomo integrirali tudi te regije. Paziti moramo biti tudi na to, da bomo obdržali tesne vezi, ki že obstajajo, zato da zagotovimo ustrezno rast v Evropski uniji, tudi tistih regij, ki so na skrajnem obrobju. Vidim, da so najbolj oddaljene regije prikrajšane. Govorim o otokih in o določenih geografskih specifikah in v večletnem finančnem okviru bi lahko pripravili programe, ki bodo pozitivno vplivali na ljudi v teh regijah. To je nekaj posebnega in to bomo vedno upoštevali. Hvala. Hvala. Eh, Gospod Arimon bo postavil naslednje vprašanje. Hvala lepa, gospa predsednica, gospa Krecu. Načela partnerstva in eh, upravljanje na več ravneh. To je zapisano v petem členu okvirne uredbe, konkretno je to zapisano tudi v kodeksu ravnanja. Organi in nevladne organizacije ter socialni partneri bi morali sodelovati pri pripravi, izvajanju in morbitnih spremembah partnerstva. Sami ste pri odgovoru na pisno vprašanje rekli, da boste Pozorni na to partnerstvo. Regionalna politika najbolje deluje, če sodelujejo vse ravni in če se pri tem rešujejo morebitni konflikti interesov. Rekli ste, da je to lepo načelo, s tem se strinjam, ampak lepo bi bilo, če bi se to tudi ustrezno izvajalo. Moje vprašanje je naslednje, prosim vas za konkreten odgovor. Kako bo komisija konkretno preverjala, ali se to načelo v državah članicah dejansko izvaja in drugič, kaj se bo konkretno zgodilo, če ta država članica ne bo izpolnjevala teh meril. Ali ima komisija kak načrt? Thank you. We have two minutes to answer. Dve minuti za odgovor. Uh, așa cum spuneam, parteneriatul de calitate în cadrul kakovostna partnerstva za strukturne sklade, evropske sklade in druge sklade so zelo pomembna. Čestitam odboru regij, kaj te borili ste se za to, da se uvede ta peti člen. To je zaveza za države članice, da upoštevajo mnenja lokalnih uprav, civilne skupnosti in socialnih partnerjev in sicer pri vsaki fazi priprave posameznega programa, od zasnove programa do izvajanja ter spremljanja. Zelo pomembno je, da se države držijo teh eh, programov. To bo zelo pomembno tudi pri sporazumih o partnerstvu. Gospod Han, želite ta partnerstva pripeljati do konca, ampak pri operativnih programih Nas čaka še nekaj dela. Torej, rekla sem, da imamo več držav na severu, na jugu, naprimer Irska, Belgija. So države, kjer je to načelo popolnoma samoumevno. V drugih državah pa zadeve tečejo drugače, ker so pač kulture drugačne. Vprašanje gospoda Kocolina je bilo tudi v tej smeri. Pritožujejo se, da se ta partnerstva ne spoštujejo, ampak zaenkrat to ni bilo obvezujoče. Zato mislim, da bomo države članice pri pogajanjih vedno znova opozarjali na to in paziti moramo na to, da če se podajajo ti predlogi, potem morajo ti predlogi biti pripravljeni v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi in vsemi ostalimi. Kajti rekla sem, da je to najboljše zagotovilo za to, da bodo finančna sredstva dejansko namenjene tistim projektom, ki najbolj otepljivo vplivajo na življenja državljanov. Slišali smo že za projekte, kjer je prišlo do mobilizacije finančnih sredstev samo zaradi mobilizacije sredstev samih. Ne, mi moramo skrbeti za potrebe državljanov. V določenih regijah si tega luksusa ne moremo privoščiti v nekaterih regijah je treba vlagati v infrastrukturo, v zdravstveni sistem in ne kar poprek. V glavnem služiti moramo državljanom. Tekom pogajanj bomo sodelovali z vami, obveščala vas bom, kako teče načelo partnerstva in Seveda pa moramo upoštevati tudi odbor regij. Odbor regij je zelo pomemben in ponuja nam lahko več informacij. V odboru regij sedijo zastopniki lokalnih skupnosti. Mobilizirati moramo tudi poslovni svet, svet akademije in tako naprej v določenih regijah, zaenkrat sploh ni univerz. Hvala lepa you. I accept the apology. Hvala, sprejmem upravičilo, ampak res se moramo držati časa. Naslednje vprašanje bo postavila gospa Reintke. Um... Hvala, gospa predsednica, draga gospa Kretu. Države članice vključuje tudi marginalizirane skupine v svoje partnerske sporazume in pa uh, programe omenja se tudi skupina Romov v skupnih določbah. Ampak iz prejšnjih izkušenj ni jasno, ali bodo države članice upoštevale to spodbudo, ki so jo dobile. Kako boste vi kot prihodna komisarka zagotovili, da bodo te marginalizirane skupine, naprimer Romi, najbolje vključeni in bodo tudi lahko eh, imeli korist od kohezijskih skladov. Eh, boste sodelovali s kolegi komisarji, da se to zagotovi. Potem pa še enakost med moškimi in ženskami. E, to je tudi zapisano v splošni e, določbi o skladih. Ta splošna določba se lahko uporablja tudi za kohezijske sklade in pa za kmetijski sklad in sklad za regionalni razvoj. Kako lahko spodbujate enakost in s kakšnimi konkretnimi ukrepi boste eh, zagotovili enakost v kohezijski politiki? Hvala. Dve vprašanji, ampak samo dve minuti vseeno. Um, a šakom štici. Um... Hvala lepa. Dobro veste, in to sem še povedala, marginalizirane skupine, šibke skupine, to so skupine, ki si zaslužijo našo pozornost. Skrbeti moramo za skupni razvoj, ampak nikoga ne smemo pustiti na cedilu. V Evropskem parlamentu, to veste vi tako dobro kot jaz, vsakih šest mesecev govorimo o strategiji za Rome. To je evropski problem, to je problem, ki ne zadeva samo posameznih držav članic, ampak prav vse nas sedaj pa regionalna politika. Ne moremo se posvečati samo eni manjšini. Sredstva so na voljo za posamezne regije in eh, večina sredstev sicer teče v tiste regije, ki so najmanj razvite in pogosto je tako, da so Romi tam delež prebivalstva, ki je precej podarjen. Programi so potem namenjeni tudi tej skupnosti in uh, zato je potem odgovoren komisar za socialne sklade in delo. Še nekaj želim povedati na podlagi lasnih izkušenj, če smem. S tem sem se že ukvarjala. Veste, da prihajam iz države, kjer je romska skupnost zelo velika, ampak obiskala sem tudi Italijo in tam sem videla, prizadevanja na tem področju. Naravni skupnosti si prizadevajo za to, da bi integrirali manjšine in Rome. Na voljo so finančna sredstva za romsko manjšino, gre tudi za otroke brezdomce in uh, ljudje pravijo, da se ljudje ne morejo peljati z avtobusom, zato ker nimajo denarja. Otroci potem ne morejo v šolo, ker nimajo denarja. Tako ne gre. Zato je zelo pomembno, da te probleme rešimo. Tudi izobraževanje, dostop do zdravstvenega sistema in tako naprej. Mislim, da si morate obe strani prizadevati na tem področju in skupaj moramo poskusiti razumeti, da obstajajo različne tradicije in kulture, ampak skupna pravila. Če se sredstva v lokalni skupnosti porabijo za določeno storitev, potem tega ne smemo zapravljati, ne bodo avtobusi vozili prazni. To sem že videla na lastne oči. Potem je človek pač zaskrbljen. Denar se porabi, ampak ne ustrezno. Poraviti ga moramo na smisel način. Vsekakor pa mislim, da moramo storiti več in biti moramo uspešnejši. Storiti moramo nekaj za te ljudi, zagotoviti moramo integriran pristop in to bo naloga komisarja za socialna vprašanja in delo, zato da se pripravijo nove strategije. O tem bomo govorili v prihodnih petih letih, ampak upam, da bomo prišli do konkretnih rezultatov. Sedaj pa enaka obravnava med spoloma, tukaj ni treba reči nič več. V zadnjih letih sem bila zelo angažirana na tem področju. Veselim se, da je to načelo z ex ante pogojevanjem in nobena država članica se temu ne more odpovedati. Gre za pogajevanje ex ante, torej unaprej, preden sploh pride do finančnih sredstev. Imamo projekte za invalide, imamo merila za enake možnosti in tako naprej. Teh meril se je treba držati, z državami članicami smo zelo strogi, preden se finančna sredstva sploh sprostijo. Zelo dobro je, da smo to uvedli pri pogojevanju. Gre za vrednote, nikogar ne smemo pustiti zadaj, vsi morajo imeti enake možnosti, moški in ženske, in skrbeti moramo za to, da bomo podpirali vse manjšine, Rome in vse ostale. Hvala za ta zelo dolg odgovor. E, vaše odgovore bom morala omejiti na eno minuto v prihodnje. Prosim, če se res držite časa. Naslednje vprašanje pa vam bo postavil gospod Uspaskič. I will speak uh, Lithuanian. Hvala, govoril bom litovsko. Gospa kandidatka za komisarko, upam, da boste postali komisarka, kajti vaše odgovori so zelo kompetentni, ampak večina vprašanj je bila podobnih. Veliko smo slišali o absorpcijski kapaciteti, potem o prednostnih nalogah glede investicij. Moje vprašanje pa bo drugačne. Odločitve boste morali sprejemati skupaj v kolegiju komisarjev. In kot vemo, neposredna podpora podjetjem oziroma poslovnemu sektorju vedno lahko vodi v izkrivljanje konkurence mogoče bi lahko več denarja namenili za to, eh, da izgradimo infrastrukturo eh, in ne toliko za neposredno pomoč podjetjem. Na ta način bi ustvarili ugodno okolje, da bi lahko ljudje eh, ustanavljali podjetja. Iz praktične izkušnje vemo, da so določeni programi vodili v bankrote podjetij. Torej, Izgubili smo več denarja, kot pa smo ga prejeli iz skladov. Kaj bi lahko naredili za to, da bi denar eh, porabljali bolj učinkovito? Hvala. Samo dve minuti, prosim. Hvala lepa. Poskusila sem vam držati časa za govor. Torej, hvala lepa, da ste podali svoje mnenje prepričana sem, da je to zelo pomembno vprašanje, kaj ti dejansko ste spregovorili o tem, kar si želimo vsi, da bi se usmerjali k ciljem, da ne bi več metali denarja skozi okno. In to je seveda povezano z predlogi držav članic v zvezi z operativnimi programi. Preučiti moramo, kako bomo te programe usmerili v infrastrukturo ali v svet podjetij v moji regiji, ki je manj razvita, so potrebne naložbe v infrastrukturo, kajti infrastruktura je dejansko ključen element. Ampak, usporedno s tem, moramo seveda razvijati tudi svet podjetništva. Malo in srednja podjetja so hrbtenica gospodarstva, zagotavljajo nova delovna mesta in tudi gospodarsko rast. Zato Mislim, da moramo to imeti vedno pred očmi, vedno moramo biti usmerjeni v cilje in vsaka država ima tematske cilje, v okviru tega pa si lahko izbere, kaj jim najbolj ustreza, kaj najbolj ustreza njihovim potrebam in potrebam posameznih regij. Mislim, da moramo s temi državami članicami dobro komunicirati, videti je treba, kakšne spremembe so bile izvedene. Tudi parlament mora biti ustrezno obveščen, kaj ti konec leta 2015 upam, da bom lahko pred vami predstavila poročilo o ciljno usmerjeni politiki in o tem, kako daleč smo prišli. Več pa ne bom spregovorila. Hvala. Madam Head. Najlepša hvala. Gospa Head je zdaj na vrsti. Oktom. Jag kommer att prata svenska. I will speak Swedish. Yeah. <laughs> okay. Говорила он шведский. Kakor, dobro, veste, so institucionalne zmogljivosti zelo pomembne za črpanje sredstev in za ustrezno porabo. To bi lahko vodilo do dobrih rezultatov, če pa delo na tem področju ni ustrezno, potem pa je lahko poraba sredstev neustrezna ali razočarajoča. S tem se potem tudi ne izpolnijo cilji kohezijske politike. Kako lahko rešimo te probleme v luči prejšnjih izkušenj in tudi novih določb in pravil? Zanima me, ali imate kakšne zamisli o tem, kako bi lahko upravno zmogljivost izboljšali, naprimer v primerih, kjer je to potrebno in na koncu še v zvezi z načelom partnerstva kako boste podpirali neodvisne nevladne organizacije in njihov vlogo. Hvala. Eh, Hvala lepa. Upravna zmogljivost je zelo pomembna. In to je bolj pomembno od finančnih sredstev, ki jih namenjamo državam članicam. Če ni upravne zmogljivosti, potem regije in države članice ne morejo ustrezno in učinkovito koristiti finančnih sredstev, ki so jim na voljo in ne delajo v prid državljanom. S tem se strinjam z vami. Obrivna, upravna zmogljivost je ključnega pomena za dobro izvajanje programov in za črpanje investicijskih ter strukturnih sredstev. Prepričana sem, da bomo to temo obravnavali, to je zelo pomembno in povedala sem vam že, da so določene regije manj razvite in pri absorpciji sredstev je že prišlo do deficitov. Izkazalo se je, da v teh regijah preprosto niso imeli dovolj upravnih zmogljivosti, da bi postopke izvedli. Tega ni bilo, zato tudi absorpcija sredstev ni bila mogoča. Kaj pomeni upravna zmogljivost? To pomeni, da je mogoče postopke izvajati učinkovito, postopke, ki so predpisani, prav tako pa je upravna zmogljivost tista, ki zagotovi, da se denar porabi tako, kot je treba. Prišlo je do veliko zamud, naprimer pri javnih razpisih in tako naprej. Naša naloga bo v tem, da podpiramo javno upravo. Naprimer, vse tiste dele uprave, ki so odgovorni za evropska finančna sredstva. Dobro je treba poznati evropske pravila, treba je imeti izkušnje s temi programi in uh, lahko bi rekli, da so to samo besede, ampak res mislim, da je izmenjava izkušenj zelo pomembna. Prihajam iz države, ki je pred 25 leti šele pobegnila izpod jarma komunizma. Zato vem, da določene stvari funkcionirajo, določene ne. Pri javnih naročilih je jasno, da je bilo tam največ napak v prizadetih regijah in storiti moramo vse, da bomo to preprečili. To velja tudi za specifične aspekte, gre za financiranje strani komisije, za sofinanciranje in delati moramo z drugimi uh, institucijami, naprimer Evropsko investicijsko banko, zagotoviti moramo podporo tudi nevladnim organizacijam, to je zelo pomembna komponenta. Hvala. So Hvala. Veliko nam imate povedati, ampak vseeno vas moramo pozoriti na čas. Gospa Spiraki za naslednje vprašanje. Um, hvala. Kreditni krč, eh, ki je bil posledica finančne krize, je omejil dostop majhnih in srednjih podjetij do kapitala in do posojil. E, imamo nove finančne instrumente, ki naj bi rešili ta problem v trenutnem obdobju. E, tako bi zagotovili večjo udeležbo zasebnega sektorja in pa omogočili dostop do finančnih sredstev ali bi po vašem mnenju morali te instrumente še razširiti, eh, tako da bi lahko zmanjšali vpliv krize. Sama prihajam iz Grčije in tam so posledice krize zelo hude. Eh, smo tudi prvaki eh, na področju brezposelnosti. Ali bi lahko uporabili strukturne sklade ne samo za financiranje posojil, ampak ne, novih posojil, ampak tudi za financiranje že obstoječih posojil.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 tega, kaj vse so grški državljani morali utrpeti zaradi vrčevanja. Sočustvujem z njimi. Mislim pa, da so tudi druge države bile prizadete na takšen ali drugačen način. Kriza je na vseh državah pustila posledice. Tako da so se države resnično morale boriti za to, da so spoštovale naložene proračunske omejitve. S tako strogimi proračunskimi omejitvami pa je logično, da je prišlo do zmanjšanja naložb. Pri kohezijski politiki nam je uspelo omejiti ta zmanjšanja, kar pomeni, da je več naložb prišlo v praksi prav zaradi evropskih sredstev. In več kot 70 odstotkov naložb v Grčiji je bilo financiranih z evropskimi sredstvi. Finančni instrumenti igrajo pomembno vlogo, zato ker nam omogočajo, da uresničujemo nove programe z področja socialne in kohezijske politike. Regionalna politika je pomembna. Sredstva, ki jih za to namenjamo, so ključnega pomena in nujno potrebna na ravni držav članic, ki imajo omejena javna sredstva. Tako da bomo ponudili seveda tudi pomoč posameznim organom in Grčija bo zagotovo še naprej v središču naše pozornosti. Hvala. Gospa Damčila je naslednja. Hvala lepa. Korina, kar nekaj izkušenj imaš kot evropska poslanka, parlament dobro poznaš, zato veš, da je zelo pomembno sodelovanje med komisijo in parlamentom. In mislim, da ravno to tvoje razumevanje dejstev nakazuje dobro sodelovanje med obema institucijama tudi v prihodnosti. Kar nekaj kolegov je že izpostavilo napake pri operativnih programih. Zanima me, na kakšen način boste zmanjšali stopnjo napake pri operativnih programih. Mislim, da so bili to precej kritični. podrsljaj v obdobju 2007-2013. Hvala lepa za vse te prijazne besede. Zagotovo bom v stiku z vsemi vami. Ampak že prej sem odgovorila pravzaprav na to vprašanje. V obdobju 2007-2014 so bile napake na precej visoki ravni stopnja, napake je bila, kot ste sami rekli, precej visoka. Mi smo torej tisti, ki bi morali to stopnjo znižati. Nekje sedem odstotkov je bila ta stopnja. Pri goljufijah je bila stopnja ena odstotna, pri napakah sedem odstotna. Govorimo o stopnjah, ki smo jih spremljali pri področjih, za katera so zadolžena predvsem država članica in lokalni organ mislim, da bi morali več storiti tudi na področju boja proti goljufijam. Vsi skupaj bi si morali prizadevati za to, da se izvedajo ustrezni nadzori. Države članice in posamezne akterje bi morali bolje nadzirati, kako porabljajo sredstva. Še nekaj naj ponovim. Večina teh napak je administrativnih napak, do katerih prihaja zaradi slabega poznavanja zakonodajnega okvira ali pa zaradi slabega izvajanja posameznih zakonodajnih aktov. Na to bi se morali osredotočiti. Kot veš, je v naši regiji prišlo do težav z javnimi naročili, z javnimi nabavami. Zato komisija namerava tudi poslati strokovnjake komisije za gospodarska vprašanja v te države, tako da se bodo ti posvetovali z lokalnimi strokovnjaki. Nudimo pa tudi pomoč pri izvajanju drugih programov. Skratka, obstaja več konkretnih načinov, kako se tega problema lotiti. Mi ne želimo zmanjšati prizadevan regije v tem smislu. Bogovič. Hvala, gospod Bogovič. Spoštovana kandidatka za komisarko, prihajate iz Romunije, sam prihajam iz Slovenije. Za obe deželi je značilno, da imata kar precej težav pri črpanju evropskih sredstev, podobno kot še nekatere druge države. Zdaj je veliko krat občutek, da je večji problem absorpcijska sposobnost držav kot pa sam obseg sredstev. Eh, razlogi so različni, so bili že omenjeni administrativne ovire, pomankljiva priprava projektov, ni finančnih virov in podobno. V prihodnje je potrebno pripraviti jasne partnerske sporazume, operativne programe in komisija bo tista, ki bo nadzirala sledenje teh ciljev. Mislim, da je nujno potrebno, da vi kot komisarka in komisija pristopite k proaktivnemu odnosu do držav članic in preprečite to, da bi države imele zaustavitev črpanja sredstev, zamike pri črpanju, ampak da tudi s pomočjo komisije se izvede jasn, jasna pomoč in pritisk na države, da se države organizirajo in dobro naredijo to svojo domačo nalogo. Kaj boste naredili za to, da bo črpanje v prihodnje boljše tudi z vašo pomočjo? Thank you. Please, I beg you for a short answer. Prosim vas za kratek odgovor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 da je treba sredstva uporabljati na pravilen način. Od tega načela se ne moremo oddaljiti. Hitrosti absorpcije ne bomo postavljali v prvo vrsto. Uporabiti je treba sredstva, vendar na učinkovit način hitrost tu ni toliko pomembna. Imamo tudi programsko obdobje, v okviru katerega je jasno zapisano, na katere prednostne naloge se moramo osredotočiti. S tem bomo uh, preprečili razdrobljenost. Finančna sredstva so na voljo. Verjetno veste tudi to, da je v regionalnem sektorju na voljo digitalna agenda. Sredstva se bodo porabljala tudi na področju MSP-jev, raziskav, inovacij. Financirati je treba tudi gospodarstvo, ki bo prispevalo k zmanjševanju ogličnega odtisa. Vse to so zelo dobri ukrepi in če bodo ukrepi ustrezno izpeljani, se bo tudi absorpcijska zmožnost držav članic povečala. Ne želim se vračati nazaj na to upravno zmogljivost. Mislim, da sem o tem že dovolj govorila. Je pa zagotovo tudi administrativna zmogljivost pomembna, ker na nacionalni ravni ni dovolj dobre administrativne infrastrukture, se sredstva ne porabljajo dovolj učinkovita. Vendar sem optimistična. Zdi se mi, da bi države članice lahko prisilili v to, da do leta 2015 vendarle nekoliko bolje porabljata sredstva. Hvala, gospod Piotrovski je naslednji. Pa komisar, Unija Evropejska zapovedala konkretno. E, hvala, gospa predsednica spoštovana kandidatka za komisarko. Evropska unija je prosila za pomoč za Ukrajino, eh, vendar pa eh, ne moremo veliko doseči, če ne bomo integrirali njihovega omrežja, prometnega omrežja z našim. Eh, tukaj imamo prehod, ki vodi čez Polsko in sicer v okolici Ljubljana, ki ga sam zastopam. Torej, ali boste podprli kakšne dejavnosti v okviru kohezijske politike v smislu naložb in pa uh, programa za evropske vodne puti? Mult, uh, Sem za kratek odgovor. Najlepša hvala. Ja, tudi sama bi rada izrazila solidarnost do ukrajinskih državljanov. Ukrajinski državljani stremijo k pristopu k Evropski uniji, vendar je Evropska komisija sprejela odločitev, da v prihodnih petih letih širitev ne bo kar pomeni, da je moja odgovornost še toliko večja in enako velja za regionalno politiko. Mi imamo na voljo program, ki je namenjen tem državam, vendar v okviru makroregij. Instrument predpristopne pomoči je vključen v sosedsko politiko, se pravi, da moramo vzpostaviti ustrezno sodelovanje in neposredno odgovoriti na potrebe posameznih držav, naprimer Srbije, Ukrajine, Moldavije in tako naprej. Na podlagi zadnjih analiz so te tri države tiste, ki želijo pristopiti k Evropski uniji. Tudi Ukrajina sodi v krog teh držav, zato je pomembno pripraviti konkretne ukrepe, s katerimi bomo ponudili podporo državljanom v teh regijah. Kar zadeva infrastrukturne projekte, vemo, da so infrastrukturni projekti pomembni za ta območja, za celotne regije. Vemo, da imamo težave z infrastrukturo in velik del kohezijskih sredstev se namenja prav za infrastrukturo. O tem se bom pogovarjala tako s komisarjem Hanom, ki se ukvarja z sosedsko politiko, kot tudi z generalnim direktoratom za promet. Potrebujemo celovito sliko o tem, kakšne so povezave znotraj Evropske unije in kje je treba poskrbeti za boljše prometne povezave med državami unije in sosedskimi državami. Sorry. Gospa Valino. Bien, buenos días, señor. Pozdravljeni, gospa Kretu kot veste, obstajajo številne občine, tudi moja je med njimi, ki eh, ne dobivajo plačil, eh, ki so jim bila obljubljena. Kaj boste naredili za to, da bodo prosilci dobili sredstva iz skladov? Potem pa nove določbe, ki jih vzpostavljajo eh, skupna pravila. Tukaj imamo člen 23. Eh, v katerem se omenja makropogojevanje. Torej, regije in občine ne morejo dostopati do sredstev iz skladov, če ne izpolnjujejo določenih kriterijev, eh, naprimer glede uh, proračuna dolga in tako naprej. 33 odstotne javne stroške imajo občine v Španiji. Zato so nam ti kriteriji skoraj nedosegljivi. Uh, Torej, za toliko bi morali zmanjšati javne stroške, če bi želeli priti do skladov ali boste s takimi pravili in kriteriji nadaljevali. Hvala. Am uh, răspuns uh, la prima întrebare adresată de domnul Van Nistoroi acestei. Mislim, da sem na prvo vprašanje odgovorila, ko sem odgovarjala kolegu Van Nistelrooju. Uh, prihaja do zamude pri plačilih, s tem imamo resne težave. Ogromno sredstev je še neizplačanih in Evropska komisija se bo s tem ukvarjala. Resno smo se pogovarjali tudi o tem, kakšno rešitev lahko najdemo da ne bo prišlo do zamud pri plačilih. Potrebujemo trajnostno rešitev, kajti zamude pri plačilih potem privedejo do zamud pri operativnih programih in tako naprej. Sama razumem, kaj mi želite povedati, vem, da gre tu za povsem praktične probleme na mestu samem, odpraviti je treba zamude in upam, da nam boste vi pomagali. Tudi ko gre za posredovanje informacij v smislu popravka, proračuna za leto 2014, ko se bo sprejemal proračun za leto 2015. Upam, da ne bo prišlo do učinka snežne kepe, ker bi res lahko prišlo do negativnih posledic. Glede sorazmernosti, upam, da bosta svet in parlament sprejela ustrezne določbe s tem v zvezi. Želim si, da bi v celoti spoštovali specifične lastnosti držav članic, pa naj se gre za gospodarske značilnosti, politične značilnosti, socialne značilnosti. Sama sem pripravljena sodelovati pri vsaki pripravi programa, pripravljena sem se pogovarjati tudi z Evropskim parlamentom, če bo treba vnesti kakršnokoli spremembo. Sama si želim, da ne bi v nobeni državi in v nobenem primeru prišlo do prekinitve plačil. Tega si res želim in kot komisarka bom vedno posredovala vse informacije, ki jih imam na voljo vsem zadevnim državam članicam. Ukinitev plačil je pravzaprav zadnja postaja, to je zadnja rešitev, ki jo komisija uporabi v primerih, ko strani držav članic ni nobenega odziva. Je pa to dejansko tista končna točka dolgega procesa. Hvala. Gospa Adinolf, izvolite. Hvala lepa. Se strinjam s kolegicami in kolegi, ki pravijo, da bi nas morale skrbeti različne goljufije. Upam, da bomo kdaj drugič lahko opravili bolj poglobljeno razpravo o ukrepih, ki jih namerava kandidatka za komisarko sprejeti, zato da bi se borili proti tem pojavu. Bi pa v tem trenutku rada izpostavila ocene V preteklosti ste že opravljali ocene v smislu, kako se izvajo kohezijske in regionalne politike. In te ocene so vezane običajno na kvantitativne instrumente, se pravi, kolikšna je zmožnost porabe sredstev, ki so bila na voljo v primerjavi s kvalitativnimi prednostmi, ki so bile dosežene zaradi porabe sredstev. Zanima me, na kakšen način boste oblikovali ta sistem ocenjevanja v novem programskem obdobju. prima parte a întrebării dumneavoastră se referă la transparență. Prvi del vašega vprašanja se nanaša bolj na preglednost. Meni se zdi, da bi morali imeti ničelno toleranco, ko gre za goljufije. To bi moralo biti samo po sebi umevno. GD Regio in Olaf bosta sodelovala na tem področju in mislim, da bi to sodelovanje moralo biti stalno. Uh, Sprejeli bomo tudi ukrepe na tem področju, tako na področju preventive, kot tudi na področju kurative. Vendar se mi zdi, da bi morali ukrepati že prej. Državam članicam in regijam, ki uporabljajo regionalna sredstva, moramo posredovati ustrezne informacije, jih obvestiti o tem, kakšne so zahteve, kaj se bo zgodilo, če bo prišlo do goljufi. Izboljšati je treba tudi same postopke javnih naročil spoštovati je treba obstoječe direktive. Vse to so vprašanja, ki se nanašajo tudi na tehnično pomoč. Naprimer, državam članicam bi morali pomagati pri iskanju načina, kako čim bolje porabiti sredstva. O tem sem že govorila. Kar pa zadeva same ocene. Po mojem mnenju je najbolj pomembno vprašanje, kakšno dodano vrednost so prinesli in prinašajo ti programi gospodarska rast, ustvarjanje novih delovnih mest, to je najbolj pomembno merilo. Nahajamo se v kriznem obdobju. Kakovosti ne bomo žrtvovali, nikakor ne, ne bomo za vsako ceno stremeli k najvišji možni absorpcijski stopni zgolj za voljo čim više absorpcijske stopnje. Programi morajo biti kakovostni, prinašati morajo dodano vrednost. Vem, da obstaja še ena razprava v smislu, kaj bo z BDP-jem, torej razpravljamo dejansko o posameznih merilih, ki se bodo uporabljala. Ključni cilj pa je po mojem ustvarjanje novih delovnih mest. To je bistveno merilo. Thank you. The next question. Hvala. Naslednji na vrsti gospod Papadakis. Kreču šti horamu tin Elada, ta pana bo ikos... Hvala. Hvala gospa Kretu. V moji državi, Grčiji, je bilo veliko denarja vloženega v infrastrukturo. E, to je bilo potrebno za gospodarski razvoj potrebovali smo programe eh, proti poplavam, potem opremo v primeru potresov, eh, eh, okrepili smo tudi lokalno infrastrukturo, naprimer šole. Tukaj pa prihaja do problema tega, kdo je upravičen do sredstev. Če države članice ne vzpostavijo strogih kriterijev glede dostopnosti do teh sredstev, potem ta denar izgubijo. Semestrom pa se bo uh, še naprej uh, uh, izvajalo varčevanje in to bo vse skupaj še otežilo. Borbim, da če ste kondiciji. Lahko zgolj ponovim, da obstajajo makroregionalni pogoji, govorimo o hipotetičnih primerih sama. V praksi še nisem bila priča takšni situaciji. Lahko pa vam obljubim, da bomo v strukturiranem dialogu med komisijo in parlamentom preverili tudi takšne premere. Če se bo pojavil kakšen tak primer, se bom z vami pogovorila. Če so bila sredstva namenjena za odpravo posledic poplav ali potresov, bomo preverili verili, kako se ta sredstva porabljajo. Uporabljali bomo tudi solidarnostni sklad, pri tem bodo sodelovali vsi komisari, ki so pristojni za to področje. Podobne primere smo imeli tudi v moji regiji, tako da se zelo dobro zavedam, da takšne možnosti obstajajo. Biti moramo skrbni, aktivni, državljani zlasti v takšnih primerih res utrpijo katastrofo in jim je treba pomagati. Absolutno sem solidarna z državami v sredozemlju, z Grčijo, Španijo, Portugalsko, ki so doživele res hudo gospodarsko krizo. Regionalno politiko smo že uporabili za to, da bi nekoliko ublažili gospodarsko krizo. Mislim, da so bili ukrepi, ki smo jih vodili na ravni teh držav, učinkoviti, rezultati so vidni. Je pa res, da ta problem za države članice ni enostaven. Težko je stopati po poti gospodarske rasti in sočasno spoštovati tudi proračunske omejitve. Kot rečeno, fleksibilnost je na voljo, je pa res vse odvisno od odločitev, ki jih bo svet sprejel novembra. Hvala, gospa Smolkova. Za prestor ja imam identitetsko tasko. Hvala. Hvala, gospod Polska, v uvodje. Eh, imam podobno vprašanje kot kolega z Polske eh, in tega vprašanja ne bom ponavljala. Zanima me karpatska eh, strategija za nas, ki prihajamo z Polske, Slovaške, pa tudi iz Romunije in Bolgarije. Je ta strategija zelo pomembna? In zdaj te države sodelujejo na številnih področjih potrebujemo torej več pobud strani držav članic. Mislim, da bo do teh pobud prišlo. To bo vsekakor koristno. Moje vprašanje pa je, ali imate kakšen načrt, ali boste obiskali te regije, da boste videli, kako se eh, delijo in porabljajo sredstva. Rada bi vas povabila eh, v vzhodno Slovaško. Eh, lahko obiščete. Slovaško, Češko, Polsko, Mađarsko in tudi Ukrajino, da boste videli, kako se ta strategija vzpostavlja. Hvala. Hvala lepa. Hvala lepa tudi za to povabilo. Makroekonomska strategija in strategija za makroregije je pomembna. V okviru te strategije več držav članic med seboj sodeluje pri reševanju skupnih problemov. V številnih primerjih je tako. Je pa res, da morajo države članice same dati pobudo. Ko govorimo o donavski strategiji, lahko povem, da so ministerski predsedniki poslali najprej pismo s tem v zvezi, avstrijski in romunski v tem konkretnem primeru. Zato moramo države članice posesti za isto mizo, jih vključiti v dialog. Enako velja tudi za balsko strategijo. Uporabiti je treba vse možnosti, ki obstajajo na tem območju. Pomembne so vlade, pomembni so regionalni, lokalni organi, tisti, ki so najbolje seznanjeni s problemi. Ti so tisti, ki bodo prejemali odgovore. Mi v Bruslju ne vemo, kaj natančno se dogaja na Slovaškem. Določene probleme sicer lahko razrešimo, ampak pod pogojem, da imamo na voljo informacije. Mi smo pravzaprav tisti, ki nudimo tehnično pomoč in druge oblike pomoči. Pomagamo. Velik delež za reševanje pa je seveda prenešen na države članice. Glede vašega vabila pa lahko povem, da bom skušala obiskati čim večje število regij. Gospa Hübner je bila edina evropska komisarka, ki je v petih letih mandata obiskala celotno Evropsko unijo. Sicer je bila Evropska unija takrat manjša, ampak vseeno. Sama imam namen obiskati čim večje število regij. Med prvimi obiski pa bodo zagotovo tiste regije, ki najbolj izkoriščajo te sklade. Obiskala bom tudi tiste regije, ki so najbolj uspešno izvajale posamezne ukrepe in porabljala sredstva. Obiskala pa bom zagotovo tudi manj razvite regije. Dobre prakse je treba širiti med vsemi državami članicami skupaj z. GD regijo bom opravljala te obiske. Sama nikakor ne želim nalagati sankcij, ne želim kaznovati, sama želim pomagati osebam in regijam, ki uporabljajo naša sredstva. Hvala, pomembno je, da smo to slišali, vendar pa zaostajamo že 25 minut. Zdaj vse naslednje govorce prosim, naslednjih deset govorcev prosim, da ste čim krajši. Pri odgovorih pa uh, vam bom dala samo še po eno minuto. Naslednje vprašanje bo postavila gospa Šmit. Hvala lepa. Zelo veliko pomislekov je v zvezi z birokratskimi in administrativnimi postopki, ki so povezani z posredovanjem uh, javnih sredstev. Eurobarometer kaže, da ljudje manj zaupajo v Evropsko unijo. Še 70 odstotkov državljanov meni, da je korupcija problem v evropskih institucijah. Statistike Olafa iz leta 2013 kažejo, da poročila o goljofilah o goljofijah in korupciji daje rezultate, da je tega vedno več. Sedaj pa moje vprašanja. Lepo prosim, da ste konkretni kako boste sodelovali z Olofom, kako se boste vključili načrtom komisije, da bi imeli Evropsko javno toživstvo in kako se boste pridružili pobudam za boj proti korupciji in goljufijam. Uh, mulțumesc foarte mult. Eu cred că folosirea corectă a fondurilor europene. Hvala lepa. Zelo pomembno je, da se evropska sredstva uporabljajo na pravilen način. Zdi se mi, da smo tudi mi odgovorni za to. Ne smemo razočarati nikogar, ki zaupa v nas. Ne sme prihajati do nepravilnosti in goljufi. To je nedopustno. Boriti se moramo proti goljufijam, nobenega dvoma ni o tem. Sprejeli bomo tudi ukrepe za to, da se izboljša preglednost. Če ugotovimo, da prihaja do napak, se tega lotimo. Če pride do napake, ne pomeni to nujno, da je prišlo do goljufije. Zato moramo vsi skupaj še naprej skrbeti za regionalno politiko, ker je pomembna. Morda smo res premalo izpostavljali pozitivne rezultate, ki jih je prinesla regionalna politika. Na deset tisoče delovnih mest je bilo vzpostavljenih, oblikovana so bila nova podjetja. Tesno smo sodelovali tudi z drugimi akterji in z Evropskim toživstvom, ko bo leta ustanovljen. Včeraj. Hvala. Gospod Sosa Wagner. Hvala. Gospa kandidatka, zelo na kratko, zelo malo časa imamo. Skladi, to so strukturni skladi in drugi skladi Evropske unije, predstavljajo veliko denarja za države. E, tukaj e, gre res za ogromno denarja, od katerega imajo korist državljani. Ali e, predvidevate, na kakšen način bi lahko državljani to izkoristili kot način za zaposlovanje, za ustvarjanje delovnih mest? Kako bi se državljani tega bolj zavedali? E, morali bi tudi sporočiti prek medijev, da se e, delovna mesta ustvarjajo iz teh sredstev. Evropske institucije prek teh skladov ustvarjajo rast in delovna mesta. Potem pa še, kaj menite o zmedeni interpretaciji določenih pravil eh, strani eh, revizijskih organov, upravnih organov, tako v državah članicah kot v EU. Tukaj je prišlo do velike zmede, tako da ljudje ki so vključeni v eh, samo pripravo eh, in upravljanje skladov, eh, vse čas podajo pritožbe. Popolnoma se strinjam z vami. Izboljšati je treba komunikacijo. Uredbe, ki obstajajo na tem področju, so še vedno dokaj neznane v nekaterih regijah. Posamezne regije spoh ne poznajo pravil z področja poenostavitve, ki smo jih sprejeli zlasti v kontekstu črpanja evropskih sredstev. Predvsem pa moramo bolj izpostavljati pozitivne rezultate, do katerih prihajamo s temi politikami. V zadnjih sedmih letih je bilo vzpostavljenih 590 tisoč novih delovnih mest, 77 tisoč MSP-jev je začelo z delovanjem na podlagi naših ukrepov. Postavljene so bile železniške proge. Več kot 800 tisoč kilometrov smo na novo zgradili v državah članicah petim milijonom državljanom smo zagotovili dostop do širokopasovnih povezav. Več kot 3,2 milijona prebivalcev več ima dostop do pitne vode. In evropske državljane treba spomniti na te številke. Vse te podatke je treba ustrezno posredovati, da bodo evropski državljani domeli, da je Evropska unija prisotna vsak dan na vsakem koraku 80 odstotkov tistega, kar smo opravili na evropski ravni, smo dosegli z temi programi. Hvala, Hvala gospod Boštinaru. Ekonomizirate energije in eficienca energetika so čele majra. Draga Korina, energetska učinkovitost, energetsko varčevanje, to so pomembna vprašanja, ker bomo s tem razrešili tudi vprašanje energetske varnosti in zmanjšanja odvisnosti od zunanjih virov. Kar nekaj odločitev je bilo sprejetih v zvezi z Rusijo na tem področju. Mi smo rekli, da bomo zaradi tega tudi na novo razmislili o energetski strategiji. Na voljo imamo kohezijska sredstva, veliko truda je bilo vloženega na regionalni ravni. Sedaj je zagotovljen dostop do virov, tudi do obnovljivih virov verov, vsi stremimo k energetski učinkovitosti. Zanima me, kaj lahko konkretno storimo, da bodo posamezne regije tudi v mojem območju imele dostop do omenjenih verov in da bodo ta sredstva uporabljala na pameten način. Kaj predlagaš, da storimo, zato da bo ta kohezijski svežen prispeval k energetski varnosti? Um. Vreau să felicit această comisie pentru că este čestitam temu odboru, kajte to je odbor, ki ima zelo pomembno logo v zvezi z regionalnim razvojem in energijo. EFRA, kohezijski skladi, to so skladi, ki prispevajo energetski učinkovitosti in varni oskrbi z energijo. V tem finančnem okviru imamo v načrtu 38 milijard evrov za zmanjšanje izpustov CO2, za energetsko učinkovitost, za izolacijo zgradb, obnovljive vire energije in tako naprej. To je ključnega pomena in strinjam se z vami v času konjunkture, tudi geostrateško gledano, moramo zagotoviti energetsko varnost in obnovljive vire energije, kajti V zadnjem času lahko vidimo, da se res moramo posvečati energetski varnosti. Hvala. Hvala, gospod Celer. Hvala lepa, gospod predsednica, gospod Krecu. V Evropski uniji je tako, da meje za ljudi niso več nekaj nepremostljivega. Ampak, če želijo obmejne regije sodelovati, se pogosto zgodi, da prestolnice to zavirajo. Sedaj imamo pravni instrument, ki naj bi to preprečil, ki naj bi spodbojal sodelovanje, gre za ozemelsko sodelovanje. Zanima me, ali se boste prizadevali za to, da bo ta pravni instrument ključen element teritorijalnega sodelovanja in da boste vi in vaša komisija nekaj storili tam, kjer države članice ovirajo teritorijalno čezmejno sodelovanje. In še nekaj v zvezi s sosedsko politiko. Kolega Han to pozna in on vam bo pri tem pomagal. V naslednjih dveh letih se bomo morali boriti za to, da bo kohezijska politika imela prihodnost. Na začetku zadnjega mandata se je zdelo, da bomo to politiko podvrgli sektorski politiki, sedaj pa me zanima, ali boste vi poskrbeli, da bo kohezijska politika imela prihodnost tudi po letu 2020. Mulțumesc și eu, vă mulțumesc foarte mult, așa cum spun. Hvala lepa. Lepo ste sami povedali, namreč meje je mogoče prestopiti, ampak obstajajo razlike pri razvoju ti instrumenti za čezmejno sodelovanje so zelo pomembni, po mojem mnenju, to deloma dobro deluje. In uh, mislim, da so ti programi za čezmejno sodelovanje bili pripravljeni za to, da bi nekako zacelili rane, ki še vedno obstajajo na zemljevidu. Nekaj primerov je zelo dobrih, na primer meja med Francijo in Španijo, tam so zgradili bolnišnico. Le primer poznamo tudi na meji med eh, Romunijo in Mačarsko, tam je šlo za čezmeno sodelovanje, ki zelo dobro teče in lepo bi bilo, če bi se ti instrumenti razvijali še naprej. Govorili ste o instrumentu za ozemljsko integracijo in za pomoč skupnosti. Mislim, da moramo biti pozorni na to, da bodo države članice dali nekaj več manevrskega prostora lokalnim skupnostim in regionalnim skupnostim. Pri izvajanju programov moramo vedeti, da na lokalni in regionalni ravni najbolje poznajo, kaj je treba storiti. Sedaj pa prihodnost kohezijske politike, se opravičujem, gospod predsednica. Vem, kakšna je kritika, vem, kakšni so napade na kohezijsko politiko, sredstva vedno poskušajo krčiti. In uh, poskrbela bom, da bomo po letu 2020 imeli kohezijsko politiko, ki prispeva k harmoniziranemu razvoju Evropske unije, premagati moramo razlike in tako bo zmagala celotna Evropska unija. Hvala. Naslednje vprašanje bo postavil gospod Rope ačiū gerbiama pirmininkė gerbiama paskirtoji kandidatė hvala gospa predsednica gospa kandidatka za komisarko vprašanja se do določene mere že ponavljajo mislim da se vsi strinjamo da je dobro upravljanje pogoj za uspešno izvajanje številnih politik kot kaže praksa, najboljše rezultate dosegamo takrat, ko so vključene tudi regionalne oblasti v izvajanje različnih partnerstv. Kakšno vlogo boste odigrali za to, da izboljšate regionalno upravljanje? Kakšne ukrepe boste sprejeli, da boste dosegli decentralizacijo v državah članicah? Ali lahko daste kak konkreten primer in navedete konkretne ukrepe, prosim?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 z upravljanjem in v zvezi s tem, kako se partnerstvo izvaja. Nekaj dela nas tukaj še čaka in uh, paziti moramo na to in to morajo upoštevati tudi države članice. Primeri so različni. Določene države članice so popolnoma decentralizirane, potem imajo regije določene možnosti, da sprejmejo ukrepe po pač svojih željah. Določene države so bolj centralizirane in Vse to je treba vzeti v zakup. Če smo se dogovorili za kakšne projekte, potem je treba to podgovor z državljami članicami tudi izvajati. Hvala. Nicholson. Gospod Nikolson je naslednji. Hvala, predsednica. Kakšne so praktične strani regionalnega razvoja? Številni so mi izrazili skrbi. Eh, da so na terenu izvedli določen projekt, potem pa je prišlo do zastojev, do zamud, eh, začeli so izvajati nove programe. Kako bi izkoristili eh, znanje in izkušnje? Pomembno je izhajati iz preteklih izkušenj in graditi na njih kakšne spremembe predlagate vi in, gospa, in gospod Juncker? Eh, komisija se bo spremenila eh, in kaj boste naredili za to, da bodo skladi lahko prinesli eh, kar najhitrejše in čim boljše koristi in da se bo gradilo tudi na preteklih izkušnjah. Hvala. Hvala lepa. V Evropski komisiji imamo nove strukture, ki jih je uvedel gospod Juncker in eh, tesno želim sodelovati z vsemi, ki so odgovorni za upravljanje strukturnih in investicijskih skladov. V GD regijo smo pristojni za kohezijske sklade in uh, EFRO, ampak eh, sodelovala bom s podpredsednikom Katajnenom, zato da bomo dejansko prišli do dobrih rezultatov. Mislim, da je to zelo pomembno, zelo pomembno je, da dobro začnemo z izvajanjem programov. Mislim, da bi morali biti obrnjeni v prihodnost. Zagotoviti moramo dober začetek in dobro izvajanje teh programov. Seveda pa moramo program 2007-2013 uspešno zaključiti, vendar mislim, da bi morali pogledati v prihodnost, da v nove programe stopimo čim bolj optimistično in dobro pripravljeni. Hvala. Naslednje vprašanje bo postavil gospod Abauns. Pozdravljeni, tukaj sem. Uh, tukaj. E, torej, nekaj o čezmenem sodelovanju. E, tukaj imam tudi e, prospekt e, oziroma šesto poročilo o koheziji, to se omenja tam. E, glede Baskije, če tam govorimo o čezmenem sodelovanju, ne govorimo samo o e, državnih mejah, ampak je treba preseči tudi druge ovire in meje. E, Mislim, da bi si morali bolj prizadevati za to. To bi moralo biti manj odvisno od uh, centrov držav članic. Eh, kot na Irskem eh, so se tudi pri nas izvajali čezmejni programi in ti bi se morali izvajati še naprej za reševanje konfliktov, za vzpostavljanje miru, sprave in tako naprej. Sam bi omenil tudi Cipr, vi ste ga tudi omenili. Želim si, da bi tudi v Baski eh, začel potekati tak program. Zanima me, kaj boste eh, vi naredili za to, da boste spodbujali čezmejno sodelovanje. Eh, če čakamo samo na države članice, bomo čakali še dolgo. Hvala lepa. Prav gotovo mi bo v veliko veselje, da si ogledam tudi Baskijo, da si tam pogledam, kakšne so težave, s katerimi se soočajo tam po drugi strani, pa je seveda jasno, da. Je to vprašanje, ki ga je treba reševati z vladami, s špansko vlado, regionalnimi vladami in tako naprej. Zelo pomembno je, da skupaj poskusimo najti rešitve z vladami na vseh ravneh. Torej. obstajajo napetosti, določene karakteristike, ampak eh, mislim, da je zgodovina na zemljevidu Evrope pustila določene rane in te rane moramo sedaj celiti in jih poskušati čim bolj dobro obravnavati. Določeni konflikti trajajo že leta, desetletja. Skupaj moramo delati za to, da bomo izboljšali gospodarstvo in to je najboljša možnost, da premagamo takšne konflikte, torej da zacelimo te rane, ki jih je pustila zgodovina. Sodelovanje. To je zelo pomembno. Strinjam se z vami. To je nekaj, čemu moramo posvetiti veliko več pozornosti, veliko moramo storiti na obeh straneh meja in primere sem že podala. Hvala, gospod Eterič. Thank you. Um, Hvala. Uh, zelo koristen bom in bom podal vprašanje, na katerega lahko uh, odgovorite zelo na kratko. Upam, da boste rekli, ja, obljubim. Sam prihajam uh, iz uh, zahodnega dela Velike Britanije. Tam, kot poroča BBC, obstaja največja stopna revščine 21 uh, odstotkov. Uh, prebivalstva tega območja živi z manj kot 250 funti na teden. Kako lahko razložim svojim uh, eh, voljivcem mm, glede tega, zakaj Evropska unija porablja denar, kam gre davkoplačevalski denar? Eh, Naprimer, slišal sem za nek centr na Mačarskem, ki je ogromno stav, eh, pa bi ta denar lahko bolje porabili za kakšno bolnišnico pri nas. E, mi si želimo, da bi bil denar bolje porazdeljen. Am um, și simt această responsabilitate pentru. Să văd, da. Tu că zasledim da ste želeli zagotoviti bolj učinkovito porabo sredstev za davkoplačevalce. In povedala sem že, da tisti, ki dobijo največ, si morajo prizadevati, da ta sredstva tudi najboljše porabijo. In vaša regija je sedaj žrtev procesa deinstitucionalizacije industrializacije, sami ste dobili nekaj sredstev za to in ljudem v svojem volilnem okrožju lahko pojasnite, da morajo sedaj znati izkoristiti te programe, naprimer prešolanje, zato da si najdejo nova delovna mesta in eh, povem vam lahko, da je to res regija, ki je med najmanj razvitimi v Združenem kraljestvu. Če si pogledamo novo uredbo, lahko vidimo, da so v njej jasna merila, jasne določbe, kam lahko denar teče in to mora ali naj bi preprečevalo metanje denarja skozi okno. Omenili ste fitness center, igrišče za golf in tako naprej. Denar je bil porabljen za to na področjih, kjer sploh ni bilo i stranišč, kjer ni delovnih mest, kjer si takšnega luksusa ne bi smeli privoščiti. Seveda si želimo vsi eh, telovaditi v fitness centru, ampak to ni nekaj, kar bi lahko financirali z sredstvi Evropske unije. Veliko drugih stvari je treba storiti predtem. Milijone ljudi, ki ta denar potrebuje, veliko je brezposelnih, ti ljudje si zaslužijo naš denar. Z velikim veseljem vas bom obiskala in poskusila bom rešiti te predsotke, ki nažalost v Združenem kraljestvu obstajajo v zvezi z javno porabo sredstev. Služiti želimo državljanom, služiti želimo tudi vam v Združenem kraljestvu. Hvala. Thank you. And the next question. Hvala. Gospod Auštervičius je naslednji. Hvala, gospa predsednica. Pozdravljeni kandidatka za komisarko. Po krizi se še vedno soočamo s hudimi socialnimi in gospodarskimi posledicami. Eh, in najbolj so nastradala majhna in srednja podjetja. Eh, izključena so iz finančnih tokov in tudi iz trgov. Če si ogledamo strategijo Evropa 2020 in pa finance, ki prihajajo iz sklada ERD potem vidite, da bi morali bolj eh, spregovoriti o absorpcijskih zmogljivostih in ne toliko o investicijah. Kaj boste naredili za to, da boste eh, v slabem smislu omejili eh, absorpcijsko kapaciteto, tisto v slabem smislu? In kakšne nove finančne instrumente boste namenili majhnim in srednjim podjetjem, da bodo lahko dostopala do uh, nekih razumnih evropskih skladov in sredstev. Hvala. delor mici și mijlocii. Pentru Microfon, prosim. Generatoare de locuri de muncă. Tore, mala în srednă podietia, ta skrbio za delovno mesta in za gospodarsko rast. U finančnem okviru 2007-2013 smo 70 milijard evrov dali na voljo za podporo MSP-jem, v novem finančnem okviru se bo ta vsota podvojila na 140 milijard evrov. Brez te vsote bi težko dosegli rezultate. Vendar poskrbeti moramo, da bo dovolj upravne zmogljivosti, da bo država članica lahko sposobna absorbirati ta finančna sredstva. Poskrbeti moramo, da ne bo prišlo do pomankanja inteligentnih programov, ki bi ta sredstva lahko potem absorbirali. Izboljšanje absorpcijske zmogljivosti je ključnega pomena za to, države članice morajo bolje sodelovati z malimi in srednjimi podjetji, zato da se najdejo načini, da lahko pokažemo, kako lahko tudi zasebni sektor pomaga k financiranju in sofinanciranju naše skupne prihodnosti. Tako bomo ukrepili kohezijsko politiko. Hvala. Hvala. Hvala. Zdaj pa besedo dobi gospod Gerike. Danke, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Frau Kommissarin. Hvala lepa, gospa predsednica, gospa kandidatka za komisarko. Poenostavitev, krepitev upravnih zmogljivosti, to ste rekli. Regionalna politika je vedno bolj birokratska. Uprava skladov je vedno težja, vedno više so merila, zanima me, kaj boste storili za to, da zmanjšamo birokracijo, za to, da bo mogoče projekte izvajati bolj enostavno. Morda bi lahko poskusili takole. Uspehi niso nekaj, kar se pojavlja samo v eni regiji države članice. In regije si morajo bolje izmenjavati informacije in dobre izkušnje. Kaj boste storili kot komisarka za to, da izmenjavo izkušenj pospešite? In še nekaj, južna Dalmacija ne bo povezana z preostankom Hrvaške oziroma Evropska unija tega ne bo financirala. Zanima me, kaj boste vi storili na tem področju med Bosno in Hercegovino ter Hrvaško, če bo Hrvaška pristopila k šengenskemu območju. Mulțumesc foarte mult. Hvala lepa. birokracije je že manj. Te uredbe, ki jih je parlament sprejel pred kratkim, so poskrbele za to. Mislim, da ni žogica na strani komisije, da bi sedaj morali poenostaviti uredbo. Pri dostopu do evropskih sredstev v nekaterih državah članicah potrebujejo več kot 40 podpisov to ni zahteva evropske ravni. To je odvisno od vsake posamezne države članice, kako bo to organizirala in kako bo zbrala podpise. Ampak potem je treba doseči ustrezno ravnovesje med poenostavitvjo in nadzorom. Zadeve morajo potekati urejeno in v skladu s pravili imamo dva vidika. Na eni strani poenostavitev, po drugi strani pa številni govorijo obrit tega, da bi bila pravila bolj stroga, zato da ne bo prišlo do tratenja sredstev. Razumem oba pola, vem, da moramo načrte poenostaviti, ampak moramo biti bolj strogi pri tem, kako nam nadziramo porabo evropskih sredstev. Seveda je izmenjava izkušenj ključnega pomena. Prepričana sem, da vse regije ne poznajo možnosti, ki jim jih evropska politika omogoča in ne vem, ali vse države članice vedo, da je mogoče izvajati izmenjavo izkušenj, naprimer o tem, kako je mogoče izvajati pametno specializacijo. Gospod eh, Van Nistelrooy si zelo prizadeva za tak koncept. O tem smo potem več slišali in slišali smo več o tem, kako lahko v posamezno regijo pripeljemo visoko tehnologijo. Tudi tiste regije, ki so najmanj razvite, lahko dosegajo oblikovanje novih delovnih mest. Ali pa na kak drug način, naprimer Grčija z sirom feta. Vsaka regija ne more postati Silicijeva dolina, tako ne gre. To se ne bo nikoli zgodilo. Ampak vsaka regija ima svoje ase v rokavu, tako rekoč. Lokalne skupnosti morajo sodelovati skupaj, imamo šole, univerze, javno upravo, lahko bi sedli skupaj in rekli, kje so naše prednosti. Ne vem, na mačarskem šnops, na, v Romuniji nekaj drugega, v Grčiji sirfeta, in tako naprej. Ne gre vedno za centre za raziskave, ampak eh, priporočilo ostaje enako. Države članice se morajo obveščati med seboj, zato da bodo vedele, kakšne so možnosti. Vsaka regija se lahko eh, prijavi na določeno izmenjavo mnen, lahko izvedo več kako bi lahko dobili finančna sredstva. V glavnem, vsaka regija lahko kaj ponudi k razvoju Evrope. Hvala. From... Hvala in še zadnje vprašanje, eh, ki ga bo postavila gospa Vana. Hvala lepa. Varstvo podnebja in prilagoditev kmetijstva zaradi podnebja. Zaenkrat o tem še nismo veliko govorili. Komisija je julija predstavila sporočilo o zelenem gospodarstvu in o tem, kako velik potencial imajo naložbe, naprimer v trajnostno gospodarstvo v obliki novih zelenih delovnih mest. Tudi strukturni skladi imajo pri tem zelo pomembno vlogo, lahko veliko prispevajo k preoblikovanju kmetijstva. Mislim, da če želi Evropa preživeti v prihodnosti, mora hitreje izvajati procese na tem področju. Moje vprašanje je, kakšne konkretne korake boste sprejeli za to, da poskrbite, da bo vloga strukturnih skladov v okviru kohezijske politike močnejša. Uh, mulțumesc foarte mult, într-adevăr, în uh, noua... Hvala lepa. Res je. Novo programsko obdobje 2014-2020 je eh, zastavljeno tako, da vključuje tudi ekološko razsežnost in povedali ste že, 38 milijard evrov je namenjenih energetski učinkovitosti in določeni programi, naprimer, vključujejo tudi spodbujanje ekologizacije, Računala sem na takšno vprašanje zelenih. To je prav gotovo nekaj zelo pomembnega in eh, to zadeva vsak dan vseh nas. Gre za to, kako bomo mi živeli, kako lahko izboljšamo okolje, kako lahko izboljšamo okolje okrog nas, za nas, za svoje otroke. Veliko sem že govorila o tem, kako lahko oblikujemo več delovnih mest, kako lahko zagotovimo poenostavitev, boj proti korupciji, preglednost in tako naprej kakor sem rekla, tudi če obstaja samo